Diamo inizio al nostro work. Začnimo z našo delavnico. Prosim, sedite na svoje mesto. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti. Zahvalil bi se rad vsem na vzočim, tako organizatorjem tega pomembnega seminarja oziroma te pomembne delavnice. Poleg tega bi se rad zahvalil našim gostom, še prav posebej pa Marjan Fischer-Böll, komisarki in pa Eskilo Andersonu, predsedojočemu švedskega predsedstva za kmetijstvo. Hvala, da sta sprejela to povabilo. Ta delavnica nam daje možnost, da poglobimo naše znanje o prihodnosti skupne kmetijske politike in to na najvišji ravni. To počnemo v trenutku, ko poteka razprava o proračunu skupnosti. Ta proračun je še prav posebej pomemben za skupno kmetijsko politiko, saj se za SKP pojavljata dve grožnji. Po, po eni strani gre tukaj za konkurenčnost drugih politik, po drugi strani pa gre za prva stališča komisije, ki že kažejo, da bo potrebno omejiti sredstva namenjena skupni kmetijski politiki. To se mi ne zdi eh, prav, pa ne zato, ker bi menil, da druge politike ne potrebujejo zadostnih finančnih sredstev, ampak zato, ker menim, da je kmetijska politika še prav posebej pomembna hkrati pa gre tukaj tudi za politiko upravljanja celotnega območja Evropske unije. Hkrati smo v tem trenutku tudi v sistemu preoblikovanja odnosa med inštitucijami Evropske unije. Zaključila se je ratifikacija Lizbonske pogodbe in tukaj gre za zgodovinski premik v institucionalnih odnosih. Evropski parlament je dobil pomembnejšo vlogo, in torej tudi večno večji zakonodajni vpliv na področju skupne kmetijske politike. Zaradi tega je današnja delavnica še toliko bolj pomembna. Parlament namreč igra izjemno pomembno ulogo v procesu sprejemanja odločitev v Evropski uniji. Danes bomo razpravljali o prihodnosti skupne kmetijske politike. To je tema, ki se bogati z vedno novimi in novimi elementi. Namreč s premembami evropske družbe in pa mednarodne skupnosti se spreminja tudi politika Evropske unije in njenih inštitucij. Skupna kmetijska politika je bila pomemben faktor v združevanju današnje Evrope. Skupaj z gospodarsko politiko in s politiko upravljanja tal je ta politika izjemno pomembna. Na ta način bomo namreč lahko izoblikovali evropske odgovore na mednarodne izzive. Gre za zagotovitev prehrane in pa za trajnost razvoja in pa rasti. Danes moramo poskušati zmanjšati izkrivljanja, ki se še pojavljajo na kmetijskem trgu kaže se potreba, da prevzamemo novo odgovornost in v tem eh, postopku novih mednarodnih izzivov kmetijstvo igra pomembno vlogo. Že v teku reforme leta 2003 eh, smo se osredotočili na skupno kmetijsko politiko. Potrebno se je zavedati, da kmetijstvo prispeva k zmanjšanju razlik, poleg tega pa hkrati pomeni tudi zaščito trgov in pa uravnavanje notranjih cen. Spreminja se tudi celoten sistem znotraj kmetijstva. Namesto pomoči kmetovalcu bomo sedaj pomoč eh, namenili njegovim dejavnostim, dejavnostim, ki služijo celotni družbi. Ta nova filozofija je še kako aktualna predvsem zaradi sprememb eh, v zadnjih letih. Lahko se zgodi, da danes ta razmišljanja potisnemo ob rob. Evropska družba se srečuje z novimi izzivi in pri tem lahko kmetijska politika igra pomembno vlogo. Poteka tudi razprava o proračunu Evropske unije. Evropska komisija pripravlja agendo reform za novo Evropo. Gre za neuraden dokument, ne gre za manifest komisije, vendar pa smo o temi tega dokumenta že na široko razpravljali. Ne zdi se mi dobro, da razpravljamo o proračunu, preden razpravljamo o dejanskih vsebinah. Ne moremo dati prednost finančnim vidikom, pred vsebinskimi elementi. Nahajamo se v zgodovinskem trenutku. Analiza, ki je bila izvedena, kar zadeva modernizacijo kmetijske politike, kaže določene nasprotojoče si rezultate. Zaradi tega nas zanima mnenje komisarke Marianne Fischer-Böll. Kmetijstvo mora prispevati k boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega mora izboljšati našo konkurenčnost, odgovoriti mora na pričakovanja družbe, kar zadeva bioraznolikost, kar zadeva dobro počutje živali in tako naprej. Paradoksalno se zdi, da v tem trenutku govorimo o znižanju sredstev za SKP. Z novo proračunsko perspektivo razpravljamo tudi o reformi skupne kmetijske politike do leta 2013. Tudi države članice morajo prevzeti večjo odgovornost eh, za sredstva namenjena skupni kmetijski politiki. Večjo vlogo igra tudi parlament. Parlament je obljubil, da ne bo dovolil renacionalizacije skupne kmetijske politike. To bi namreč eh, povzročilo veliko neravnotežje na kmetijskem trgu Evropske unije in to bi bilo v nasprotju z načeli integracije Evropske unije. Smo v težavnih gospodarskih časih in eh, revne države članice Evropske unije imajo težave z financiranjem skupne kmetijske politike. Vendar pa ne želim izvajati tehnično-politične analize eh, dokumenta želim le izpostaviti tveganja, ki se pojavljajo v povezavi z eh, proračunskimi sredstvi namenjenimi za skupno kmetijsko politiko. Kriza v mlečnem sektorju je pokazala, da v Evropi za kmetijstvo ne smemo namenjati manj sredstev, ampak da moramo preprečiti izkrivljanje konkurence, da moramo preprečiti nelojalno konkurenco. Številne države so sprejele državne ukrepe, kot recimo Francija, Nemčija, Španija in tako naprej. Vendar pa to kaže nepreglednost eh, znotraj Evropske unije, hkrati pa kaže na izkrivljanje trga. Naj zaključim. Vizija komisije se lahko povsem spremeni z prispevkom parlamenta. 1. decembra bo stopila v veljavo Lizbonska pogodba in to pomeni nov korak za evropsko politiko, še prav posebej za skupno kmetijsko politiko Evropske unije. Parlament bo imel odločilno vlogo v primerjavi z svetom pri eh, odobritvi predlogov komisije. Zaradi prostopka soodločanja bo lahko parlament dal glas zahtevam državljanov Evropske unije. Parlament bo lahko zagotovil dobro politiko za družbo, ki potrebuje rast in razvoj. Skupna kmetijska politika mora biti prilagojena novim izzivom, ki nas čakajo. Hvala lepa in se upravičujem za ta nekoliko dolg uvod, ki pa se mi je zdel potreben na začetku te delavnice. Naš odbor je namreč opravil veliko dela na tem področju. S tem pa začenjam današnjo delavnico in besedo predajam kar predsedojočemu sveta, gospodu Eskilo Erlandsonu. Izvolite. Tak, Paolo, herr eh, Hvala lepa, Paolo. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci. Prisrčno se zahvaljujem za to povabilo. Tema te delavnice je zelo dobro izbrana. Pravzaprav bi morali še kaj reči k temu, ampak to je vprašanje, ki je zame zelo pomembno in tudi To vedo moji kolegi v svetu in temu pripisujejo veliko vrednost. Gre za oblikovanje skupne kmetijske politike po letu 2013, ki je na vrhu dnevnega reda naslednjih let. Nahajamo se v zelo razborljivem času. Lizbonska pogodba bo začela veljati in to seveda pomeni tudi tesne kontakte in izmenjavo s parlamentom. In veselim se, da vas bom v prihodnosti pogoste obiskal v tem forumu. In vprašanje o tem, kakšna bo skupna kmetijska politika po 2013, je, torej to je sedaj še v začetni fazi, prvi koraki so bili narejeni že leta 2008 pod francoskim predsedstvom, pod češkim predsedstvom. Smo govorili o direktnih podporah in seveda je zame tudi popolnoma naravno, da sedaj se koncentriram na ta vprašanja. Vse veste, da bo naslednje dni, naslednji teden tudi diskusija na to temo, ki sem jo organiziral pri sestankih sveta bom države članice prosil, da izdelajo sezname z najpomembnejšimi izzivi in problemi, s katerimi se sooča evropsko kmetijstvo in da opozorijo, kako naj bi se odzivali na nje, da bomo aktivni in učinkoviti. Eden izmed izzivov, ki so zame eden, eden izmed najbolj pomembnih, je podnebna sprememba. Torej, spremembe podnebja so izziv za cel svet, mogoče največji, s katerim se soočamo. Znanost eh, kaže, kako se podnebje spreminja in vprašanje, kako lahko ustvarimo trajnostno družbo v teh okoliščinah. Kmetijstvo in Podnebje sta bila tudi tema našega neformalnega medijskega sredstva, eh, srečanja jeseni in na tem srečanju smo se zadinili, da je problem toplogrednih plinov in kmetijski sektor, eh, da sta tudi odvisna od klimatskih sprememb in da se moramo prilagoditi tako za kmetovalce, kakor tudi za vse druge sektorje naše družbe je to veliki ziv. Zelo sem za to, da se vprašanje podnebja vključi tudi v skupno kmetijsko politiko. Torej, vprašati se moram, kako bi lahko to najbolje naredili. Mislim, da je najbolje, da se eh, teh vprašanj glede podnebja ne obravnava izolirano obstajajo seveda tudi drugi problemi v naši družbi, naprimer ohranjanje biološke, biotske raznovrstnosti, eh, dobre uprave naših vodnih virov. Tudi to seveda je zelo pomembno ravno zaradi podnebnih sprememb in zato je tudi pomembno, da se podnebne spremembe povežejo skupaj z drugimi izzivi. Poleg tega se moramo vprašati, kako bi lahko izdelali, bo, kako bi lahko prišli do boljše ekonomske dejavnosti v posameznih državah članicah. Predvsem spričo dveh zadnjih eh, let, kjer, eh, ko smo bili prizadeti zaradi gospodarske krize. Posvetiti se moramo tudi ustvarjanju delovnih mest v kmetijstvu, torej tudi kmetijstvo ustvarja delovna mesta. Zato moramo določene instrumente, ki jih že imamo, še naprej razvijati. E, potrebujemo podjetnike in razširiti je treba določene dejavnosti. To se pravi, potrebujemo dinamičen razvoj in poskrbeti moramo za to, da se bodo podjetja sposobna na novo preusmeriti in ustvarjati nova delovna mesta. In poleg teh izzivov pa mora kmetijstvo samo se soočiti tudi z lastnimi izzivi, namreč problemi in vrzelmi v dnevni politiki, ki se jih moramo skupaj lotiti. Mislim, da eh, se moramo, da smo se vsi na jasnem, kakšno pomembno vlogo ima kmetijstvo. Naši kmetovalci morajo imeti eh, pravičeno, eh, pravično blagostanje oziroma življenjski standard. Obenem pa moramo poskrbeti za to, da bomo tudi davkoplačevalce prepričali v tem, da so njihovi, njihova sredstva pošteno porabljena. Kar zadeva direktne podpore, Veliko držav članic je mnenja, da je potrebno uravnoteženje. Tudi eh, torej, prvotno smo se pri teh prispevkih opirali na zgodovino v posameznih državah, ampak sedaj je vedno težje izravnavati te velikanske razlike pri različnih nivojih in jih upravičevati. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se skupna kmetijska politika eh, sooči tudi z problemom pravične porazdelitve. Obenem se moramo vprašati, kakšne cilje želimo doseči, naprimer direktne pomoči, ali so dejansko prispevale k pravičnejšemu eh, in varn, zagotovljenemu dohodku za naše kmetovalce. Pravzaprav so se cene Eh, povišale tudi eh, zadolženost naših kmetovalcev eh, je pravzaprav posledica teh povišanih cen. To se pravi, novi kmetovalci oziroma tisti, ki, ki želijo razširiti svojo dejavnost, so najbolj prizadeti. In na koncu, sedaj govorim v osebnem imenu, tukaj govorim tudi švedsko, moramo poskrbeti, da bomo zmanjšali splošne pomoči za prihodke in da se moramo bolje odzivati na probleme kmetovalcev, ki so posledica naravnih danosti in da eh, se take stvari na trgu pravzaprav ne nagrajujejo, ustrezno eh, nagrajujejo. In drugi stebr, drugi stebr kmetijske politike potrebuje nujno pomoč. Grazie, Najlepša hvala, Eskil. Hvala lepa za ta tvoj prispevek. Po prvih predstavitvah bomo imeli razpravo, tako da se lahko javite k besedi. Sedaj pa z velikim zadovoljstvom dajem besedo. Marjan Fischerbl. Marjan, najlepša hvala, da ste prišli. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanci, poslanke, gospe in gospodje. Kot prvo, hvala lepa, da ste organizirali to delavnico. Hvala lepa tudi za prijazno vabilo, da mi dovolite, da tudi sama povem nekaj besed. Upam, da mi boste upravičili to, da si bom zelo osredotočajo na posamezne točke. Kajti deset minut za skupno kmetijsko politiko ni ravno veliko. Zato prosim, da mi opravičite. To, da ne bom mogla obravnavati vsega. Nekaj pa bi rada zelo jasno podala, tako da bo kristalno jasno. Pripričana sem, da potrebujemo močno skupno kmetijsko politiko v prihodnosti. marsikaj sem prebrala o mojih stališčih, o svojih stališčih v različnih časopisih. Včasih me opisujejo kot neko ultraliberalko, ki želi prav vse prepustiti trgom. Take besede so popolnoma neutemeljene. Vsi, ki sledite razpravi, to dobro veste. Na no, drugi strani pa bi rada tudi jasno povedala naslednje. skupno kmetijsko politiko je treba v prihodnosti spremeniti. A s temi spremembami je potrebno okrepiti SKP, ne pa je oslabiti. Mislim, da je to možno storiti. Zakaj torej potrebujemo močno skupno kmetijsko politiko in pa razvoj podeželja? Prvič, predvsem zaradi skrbi zaradi zanesljive oskrbe s hrano. Vemo, svetovno prebivalstvo vsak dan narašča, skoraj da 7 milijard sedaj, ne bi šlo do 9 milijard leta 2050. Tudi prehrambene navade se spreminjajo. Nekateri iz držav v razvoju, v spolni sedaj začenjajo meti, eh, jesti meso ne pa samo zelenjave. Zaradi vsega tega je treba okrepiti našo kmetijsko proizvodno. Nekatere ocene pravijo, da je treba našo kmetijsko proizvodno povečati za 70 oziroma celo 100 odstotkov do leta 2050. Torej, zanesljiva oskrba s hrano je odvisna tudi od kmetov in Evropska unija bo vedno zelo pozitivno podpirala kmetijsko trgovino. Potrebno je vendar, da na koncu tudi zagotovimo to, da dobimo zadosti sredstev. No, po drugi strani pa ne smemo zanemariti naše domače proizvodne baze. Če bomo preveč mednarodne oskrbe s hrano osredotočili samo na nekatere predele sveta, potem bo takšna oskrba zelo ranljiva, naprimer zaradi različnih bolezni ali pa zaradi eh, vremenskih ujem. Mislim, da se tega tvegana ne moramo privoščiti. Ne moramo si privoščiti tega, naprimer, da bi bila EU ranljiva pri oskrbi s hrano. Ko vidimo, da smo še tako zelo ranljivi, naprimer, pri eh, oskrbi s plinom v EU. Nekateri dobavitelji zaprejo plinsko pipico in če bi se to zgodilo pri hrani, bi bilo to še toliko hujše in to bi bilo res zelo, zelo zaskrbljujoče. To se ne bi smelo zgoditi. Kot drugo, potrebujemo močne politike, tako da zagotovimo ustrezno gospodarjanje zemljo. Kmetijstvo in gozdarstvo pokrivata okoli 80 odstotkov naših zemlišč. Če bi se kmetijske dejavnosti v nekaterih EU državah prenehale, potem bi bile okoljske posledice zelo, zelo resne. Opuščanje zemlje bi pomenilo tudi slabšanje kakovosti zemlje. Nekatera območja bi, ne vem, postala puščave. Ena tretjina naših kmetijskih površin je izjemno koristna tudi za naravo in pa biotsko raznovrstnost. Te biotske raznovrstnosti brez kmetovanja sploh ne bi bilo. Potrebno je torej tudi, um, že, kot omenjeno, do naslednjega leta začeti zmanjševati zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Prav tako pa se treba soočiti tudi s podnebnimi spremembami. Okoli 9 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov EU prihaja iz kmetijstva to ni zelo veliko, ampak vendarle kar veliko. Tudi kmetijski sektor, tako kot drugi, bo moral zmanjšati svoje spuste v naslednjih letih. Prav tako se bo moral sektor prilagoditi na učinke podnebnih sprememb, ki jih vsak dan vidimo. Prav tako pa potrebujemo tudi močno politiko, zato ker je potrebno podpreti razvoj podeželi. Podeželja se stalo okoli 90 odstotkov naših zemlišč in tam živi okoli polovico evropskega prebivalstva. Številna takšna območja imajo zelo velik potencial. To so kraji, kjer je možno dobro živeti in tudi delati. Včasih pa na teh območjih ni zadosti osnovnih storitev, zato je potrebno povečati javno podporo, da bi to izboljšali. Torej, če potrebujemo močno politiko, v kakšni obliki jo potrebujemo? Z bolj splošnimi smernicami. Popolnoma pripričana sem, da ne smemo iti nazaj v prihodnost. Sedaj je konec tistih časov, ko smo natančno opredeljevali razvoj trga. In to je bilo nekoč morda ustrezno, ampak um, na tak sistem nismo učinkovito podpirali kmetov, prav tako pa je to imelo tudi stranske učinke. Če splošno evropsko mnenje misli, da kaj takega nameravamo storiti tudi v prihodnosti, naprimer, bo podpora SKP-ju močno upadla. In morski psi se bodo zbrali okoli naše ladje in poskušali požreti vse tisto, kar bo ostalo od proračuna skupne petijske politike. No, ampak eh, vse to še ne pomeni, da podpiram popolno deregulacijo. Sploh ne. Daleč od tega. Sama se ne zauzima za to, da bi zmanjševali proračunske smernice kar tako. Kmetom je treba omogočiti to, da se svobodno odzivajo in to na konkurenčen in pa učinkovit način. Odzivati se morajo na tržne signale, prav tako pa jih je potrebno podpirati v času krize, tako da ne bodo trpeli prevelike škode. Možno je imeti varnostne mreže, ki ne odvračajo kmetov od konkurenčnosti. In ravno to potrebujemo kaj pa upravljanje zemlišči. Pri tem moramo kmete spoštovati kot partnerje, obene pa je treba poštivati tudi okolje. Tukaj je regulacija seveda smiselna, ta je mora igrati svojo vlogo, pa vendarle moramo kmetu pomagati tudi pri tem, kako skrbeti za okolje. Stroški za okolje so dokaj veliki, ampak trg jih ne plačuje zelo redko jih plačuje. Nekaj podobnega lahko rečem tudi za podnebne spremembe. Tudi tukaj ima regulacija svojo vlogo. Ampak, če bomo tukaj preobremenili naše kmete s pravili in jim ob tem ne pomagali, potem bomo v bistvu prenesli naše proizvodne zmogljivosti v tujino. In ponovno bomo potem odvisni od uvoza. Potem pa bo treba javnosti razložiti, v tem primeru, zakaj proizvajamo še več izpustov toplogrednih plinov, zvažene več hrane iz tujine, kjer so okoljski standardi gotovo slabši kot pa v EU. Naložbe za to, da bo naš kmetijski sistem bolj prijazen okolju in to s tehnologijo, z usposabljanjem in s preprostnimi spremembami, je nekaj zelo pomembnega. To so dobre naložbe. Kaj pa širši razvoj podeželja? Naš osnovni pristop je to, da imamo več ukrepov, od katerih lahko države in pa regije potem izberejo, kar najbolj ustreza tem regijam. To se mi zdi dober pristop. Seveda pa lahko ta sistem še drugače uredimo in ga tudi izboljšamo. Pri celotni SKP moramo biti seveda odprti za nove zamisli ne smemo opustiti tistega, kar dobro deluje. Prav tako pa ne smemo biti ujetniki preteklosti, zgodovine. Pa še tole. Kako pridobiti in pa ohraniti podporo za SKP? Tako da zastavimo jasne cilje, ki jih lahko podpre tudi javnost. Obena pa je treba tudi povedati, da je treba uh, proračun SKP ustrezno porazdeliti tudi med države članice. Torej, kako porazdeliti ta denar? To je jasno zelo občutljivo vprašanje za marsikoga. Zato mora biti pri tem politično realistični. Ja. Prav tako pa mora biti politično realistični tudi uh, z drugih vidikov. Po eni strani ne moramo zagovarjati SKP-ja kot bistveno evropsko politiko, po drugi strani pa ljudje vidijo, da se tukaj prepiramo samo o tem, kdo bo dobil posamezen del kolača od celotne torte. Mislim, da lahko ljudi prepričamo v to, kako koristna je SKP. Mislim, da lahko prepričamo javnost, da še podpre to, kako je pomembna kmetijska politika v prihodnji zeleni trajnostni gospodarski rasti. Prav tako bi se odvala tudi na ta neuradni dokument o proračunskem nadzoru. Tudi sama sem bila presenečena, ko sem slišala za ta neuradni dokument, ta non-paper. Nikoli ga še nisem videla. očitno so nekateri uradniki komisije širili svoje zamisli o tem, kakšna naj bo prihodnost, prihodnost z vidika proračunskega nadzora. Ta dokument je sedaj v košu in komisija bo predstavila svoj dokument o prihodnosti tega proračunskega nadzora. Mislim, da ste veliko slišali o sofinanciranju in glede na to gotovo veste, da sama tega dokumenta nisem napisala, ker ti veste, kaj si mislim o sofinanciranju in pa o kmetijski politiki. Torej, tega dokumenta ni, še enkrat nikoli ga ne bo nihče predložil. Ampak je pa res, da bo morala sveda naslednja komisija uh, predstaviti svoje stališče o proračunu. Jasno pa je, da ne moremo napovedati, kakšno bo to stališče naslednje komisije. Grazie. Najlepša hvala. Kara Marjan, come senti questo applauso liber... Draga Marjan, lahko si slišala, da smo bili zelo zadovoljni s tvojim prispevkom, to je povedal aplaus. In zahvaljujemo se tudi, da si povsem jasno povedala, da dokument, o katerem govorimo, že nekaj časa ne obstaja. Bili smo zelo zaskrbljeni zaradi tega dokumenta. Hvala lepa torej za tvoj prispevek in hvala lepa tudi za to pojasnilo, ki smo ga sprejeli z velikim navdušenjem. Sedaj pa prehajamo na samo delavnico. Povabili smo, kot veste, štiri strokovnjake, ki so dobro znani. Najprej bomo prisluhnili prvima dvema strokovnjakoma in sicer profesorju Bakuelu iz Združenja lasnikov in podjetnikov na podeželju ter Vincetu Šanteljeju z Narodnega inštituta za raziskave v kmetijstvu. Po teh dveh prispevkih pa bomo imeli kratko razpravo. Torej, tisti, ki ste se že javili k besedi, boste dobili priložnost. Nekateri po prvih dveh prispevkih in po, drugi po drugih dveh prispevkih. Najprej torej predajam besedo profesorju Bakwell. Beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo vesel sem, da imam to priložnost, da lahko podam svojo predstavitev tukaj v Evropskem parlamentu, še prav posebej v tem trenutku, kaj je parlament dobil večjo vlogo in ima možnost soodločanja. S tem se je vloga Evropskega parlamenta na področju kmetijstva močno okrepila. Skupna kmetijska politika je v postopku reform, odkar se je pričela. Skupna kmetijska politika se kar naprej spreminja, kar mislim, da je dobro. Prilagaja se novim političnim, družbenim in gospodarskim razmeram v Evropski uniji. Nobenega dvoma ni, da je od leta 1992, ko smo imeli še staro skupno kmetijsko politiko, ki se je osredotočala zgolj na neposredno podporo, da je od takrat prišlo do postopka reform in da se je pojavil nekakšen trend prilagajanja in spreminjanja skupne kmetijske politike. Skupna kmetijska politika se spreminja, to je jasno. Ni pa povsem jasno, kaj natančno se spreminja. Zato mislim, da je dobro, da imamo to razpravo, ki bo potekala še v naslednjih dveh letih in ta razprava se bo osredotočala na to, kakšna bi naj bila nova oblika skupne kmetijske politike po letu 2013. Osredotočiti se moramo predvsem na največji del skupne kmetijske politike in sicer na schemo enotnega plačila. In pri tem se bom osredotočil tudi v svojem prispevku. Problem v okviru te scheme je, da prejemniki teh plačil menijo, da gre tako rekoč za nekakšno dohodkovno podporo, medtem ko vsi drugi merijo, da gre zgolj za začasno podporo. Najti moramo torej nekakšen, nekakšno soglasje med eh, prejemniki te pomoči in pa preostalo družbo. Kaj ti? tak sistem ni, oziroma to nerazumevanje ni dobro za celotno Evropsko unijo. Zaradi tega namreč prihaja do številnih kritik tako znotraj Evropske unije, kakor tudi izven Evropske unije. To ni dobro za kmetovalce, kaj ti pomemben del njihovega dohodka je kar naprej predmet razprave. To zagotovo ne zagotavlja gotovosti in skupna kmetijska politika bi morala kmetovalcem pomagati pri zagotovitvi gotovosti, ne pri eh, zagotovitvi negotovosti. O tem eh, sta razpravljala že predsednik odbora za kmetijstvo, pa tudi komisarka Marjan Fischer-Böll. Omenila sta dokument, eh, ki pravzaprav ni uraden dokument. Eh, ta dokument pa se je pojavil zaradi tega, ker naj bi znižali prispevek oziroma podporo namenjeno skupni kmetijski politiki. Mislim, da ni smiselno, da najprej govorimo o znižanju sredstev, potem o redistribuciji teh sredstev, Potem pa šele vsebina. Mislim, da bi se morali zadeve lotiti ravno obratno. Najprej moramo razmišljati o tem, kako spremeniti evropsko politiko, kako poskrbeti za to, da bo ta zagotovila to, kar si želijo evropski državljani, kar si želijo evropski kmetovalci. Potem moramo govoriti o namenu te politike in o tem, kako bomo to politiko spremenili. Ko se bomo dogovorili o samem namenu politike, potem lahko razmislimo, kako razdeliti sredstva, kakšna razdelitev sredstev bi bila najboljša. Razmisliti moramo o tem, ali je ta razdelitev pravična in ali pripomore k koheziji, potem pa se lahko odločimo, kolikšen bo prispevek javnega financiranja za podporo tej politiki. Pojavlja pa se nevarnost, da, se, da smo se te razprave lotili na napačen način, torej upam, da se bo to še spremenilo. Naj nakratko spregovorim o namenu skupne kmetijske politike po letu 2013. Zagotovo ne moremo spremeniti pogodbenih obveznosti za vse evropske politike, vendar pa mislim, da bi morali uporabiti slogan eh, hrana in pa okoljska varnost. Ta slogan bi nam pomagal pri zagovarjanju te politike eh, pri državljanih eh, Evropske unije. To sta izpostavila že predsednik eh, odbora za kmetijstvo in eh, tudi eh, komisarka. Evropska unija se razvija, soočamo se z podnebnimi spremembami, prihaja do erozije in zaradi tega prihaja do uničenja tal. Poleg tega pa je tukaj tudi novi izjiv, namreč zagotovitev zadostne prehrane in pa Hkrati moramo seveda zagotoviti manjši vpliv na tla, vodo in okolje. Ta dva izziva je potrebno povezati. Proizvodnja hrane je odvisna od okolja, stanje okolja pa je odvisno od proizvodnje hrane oziroma od načina proizvodnje hrane in od same strukture proizvodnje. Torej, če ne bomo združili kmetijskih in okoljskih elementov, In če jih ne bomo združili tudi v proračunu v okviru proračunske postavke 2, ki se imenuje zaščita in upravljanje z naravnimi veri, potem tega ne bo storil tudi nihče drug. Mislim, da imamo zelo dobro osnovo eh, za ta argument. Če še nekoliko bolj usmerimo to razpravo, potem bi lahko govorili o podrobnostih skupne kmetijske politike in o prilagajanju skupne kmetijske politike. Kaj torej ni v redu z trenutno schemo? Nekateri bi rekli, ja, pravzaprav ni nič narobe, manjše probleme pa lahko rešimo. Mislim, da to ni dober pristop. Mislim, da imamo dva temeljna problema povezana skupno kmetijsko politiko, ki ju nekakor ne moremo zanemariti. In sicer sta ta dva problema upravičenost scheme enotnega plačila in pa povezava z okoljem. Kaj pomeni neupravičenost scheme enotnega plačila? To predstavlja 75 odstotkov trenutnega proračuna. Če so torej ta plačila neupravičena, kaj to pomeni? Ko si strokovnjaki ogledajo podrobnosti tega plačila, torej te scheme, kdo prejema ta plačila in zakaj, ugotovijo, da, so, da, ta parači, por, da ta plačila niso dovolj ciljno usmerjena. Nekateri menijo, da je to povezano z višjimi okoljskimi standardi Evropske unije, z višjimi standardi za eh, varstvo živali, drugi pravijo, da eh, gre za varnost hrane, tretji spet pravijo, Eh, da morajo kmetovalci zagotavljati določene storitve, ki jih potrebuje družba. Ampak to še ne daje odgovora, zakaj zagotavljamo ta sredstva kmetovalcem, s kakšnim namenom. In to je problem. Pojavljajo se težave z schemo enotnega plačila že v samem načelu, pa tudi v praksi. Kaj ti v praksi? Vsi moramo samo ogledati podatke, ki smo jih zbrali in vidimo, lahko, da je kmetijstvo močno odvisno od eh, scheme enotnega plačila. Na strani 15 eh, lahko vidite odvisnost od eh, scheme enotnega plačila v državah članicah. In sicer je ta odvisnost od enega odstotka do 106 odstotkov. To je precej velika odvisnost, torej tisti, ki nameravajo ukiniti to eh, schemo enotnega plačila, morajo najprej razložiti, kako naj bi ta postopek potekal in kako bi lahko za to reformo še zmeraj uresničili cilje Evropske unije. Torej, odgovornost od teh eh, plačil, od enotnih plačil, je zelo velika, več kot 100 odstotna in to predstavlja nevaren položaj za kmetovalce. Ti so namreč odvisni od javne podpore in ta javna podpora je nenehno predmet kritike. Ta situacija ne, je nesprejemljiva. In razporeditev plačil, pa naj gre tukaj za upravičenca ali eh, na hektar, je nesprejemljiva. Poleg tega tukaj ni objektivnih kriterijev, ki bi jih pričakovali v okviru skupne kmetijske politike. Temu se ne moremo izogniti, s temi vprašanji se moramo ukvarjati in odločiti se moramo, kako bomo na nje odgovorili. Drugi veliki problem pa je vpliv na okolje. Problem tukaj je, da družba in veliko je dokazov za to, veliko vrednost eh, pripisuje storitvam, eh, ki so namenjene ohranitvi ekosistemov in te storitve lahko zagotovijo zgolj eh, kmetovalci. Zdi se, da se te rešitve ne uresničujejo do zadostne mere. Naj vas opozorim. Izraz javne dobrine, če ga bomo preveč uporabljali, bo izgubil svojo vrednost. Potrebujemo torej zelo natančno definicijo in tudi zelo natančno količinsko opredelitev. Problem je tudi smer reform. Od leta 1992 se reforme že izvajajo, vendar pa se soočamo v glavnem z tržnimi neuspehi, ne pa z zaščito kmetijskega trga manjkajoča sestavina je pomoč, ki bi bila potrebna za modernizacijo in prestrukturiranje kmetijstva. Vsi sektori morajo poskrbeti za modernizacijo in za prestrukturiranje in to velja tudi za kmetijstvo. Moj predlog bi torej bil, da se zavemo, da bo prišlo do znižanja sredstev tudi za kmetijsko politiko tudi zaradi neučinkovitosti podpore. Zato moramo zagotoviti, da bodo ta sredstva pomagala prilagajanju eh, novi situaciji, ne pa da to modernizacijo ovirajo. Nimam časa govoriti o vseh posameznih eh, sistemih podpore, vendar pa, če bi schemo enotnega plačila imenovali prehodna pomoč za prilagajanje, potem eh, bi z tem dosegli prej eh, napačen učinek. Lahko bi to schemo enotnega plačila imenovali schemo za podporo prilagajanju. To je zelo inteligentna rešitev. Namreč eh, s tem posredno pravimo, da dajemo kmetovalcem pomoč za prilagajanje. V prihodnji razpravi boste oziroma v prihodnji predstavitvi boste o tem slišali kaj več, namreč o uredbi tržnih mehanizmov. V številnih državah članicah obstajajo dobri primeri, kako plačevati za eh, kmetijske dejavnosti. To je del stabilizacije. Potem je tu to točka D, ko gre eh, za najbolj daljena območja Evropske unije tukaj je odvisnost od pomoči, od enotnih plačil največja. Tem območjem moramo zagotoviti pomoč, ki jo potrebuje. Tukaj gre za preprečevanje poplav, za zaščito bioraznolikosti in tako naprej. O tem moramo govoriti na teh območjih. Potem pa še širši razvoj podeželja, to je točka E. Če skušamo povezati vse te elemente, v enotno politiko, potem lahko ugotovimo, da bodo prihodne rešitve spadale bolj v okvir drugega stebra. Stebr 2 se osredotoča bolj na programske rešitve, na mešanico rešitev. Gre za sodelovanje z kmetovalci, za večletno strategijo. Kritičen problem pa je financiranje in zmanjkuje mi časa, financiranje teh stebrov po mojem mnenju, bi morali več javnih dobrin uvrstiti v prvi steber in sicer s pomočjo navskrižne skladnosti ali pa z uporabo člena 68, vendar se mi zdi, da to ne bi bilo preveč inteligentno, kajti struktura drugega stebra je zato bolj primerna. Kritičen vidik, kot sem dejal, pa je financiranje kritična vprašanja pri financiranju so, ali želimo več modulacije, ali želimo več financiranja iz prvega stebra, številni bi temu nasprotovali, torej to ni zelo verjetno, ali pa govorimo o redistribuciji eh, enotnih plačil. Lahko pa govorimo tudi o finančni disciplini, torej o omejitvi finančnih sredstev na voljo. Pravi odgovor je najbrž mešanica teh različnih pristopov. Ko pridemo v drugi stebr, Torej, da poskrbimo za več programov, ki bodo v skladu z drugim stebrom, moramo razmisliti tudi o sofinanciranju. Celotno javno financiranje skupne kmetijske politike eh, ne moremo več nadgraditi. Torej, ta znesek se ne more zvišati. Ne moremo premakniti sredstev iz prvega v drugi steber in potem zahtevati še dodatno financiranje. To je enostavno nemogoče, zato moramo biti bolj inteligentni pri izkoriščanju oziroma zagotavljanju sofinanciranja. Mislim, da bi morali sredstva na novo razporediti med obema stebroma. Ne smemo se preveč obesiti na trenutno strukturo, kajti v tem primeru bomo, se bomo naslednji dve leti prepirali o sofinanciranju prvega stebra, namesto da bi se osredotočili, osredotočili na ustrezno prerasporeditev javnih sredstev, ki so na voljo. In še moji zaključki. Smo v nevarnosti, da bomo povzročili prevelik dolg eh, za zagotavljanje sredstev iz eh, prvega in drugega stebra. potrebno je zagotoviti odgovor, zakaj zagotoviti pol odstotka sredstev evropskega BDP-ja za skupno kmetijsko politiko. Razložiti moramo, kaj pomeni skupna kmetijska politika in eh, pri tem postopku preoblikovanja bo Evropski parlament igral pomembno vlogo. To ne sme biti več predmet kritike, ampak nekaj, na kar bomo lahko ponosni. Najlepša hvala. Molto grazie, profesor. Najlepša hvala profesor Bakwell za ta zanimiv prispevek. Sedaj pa preden začnemo z zelo zanimivimi prispevki, še predstavitev Vincenta Šanteljeja iz Narodnega inštituta za raziskave v kmetijstvu. Izvolite. Merci, président, mesdames, messieurs, bonjour. Ja, hvala, gospod predsednik. Vsi lepo pozdravljeni. Veliko čast mi je, da govorim sedaj v tem nemirnem času v evropskem kmetijstvu. Pred nami je veliko izzivov. Glede prihodnosti moramo biti zelo odprti. Potrebno je na novo zgraditi marsikaj in podpira stališča mojih sogovornikov pri marsičem. Govorimo zlasti o regulaciji trgov pri SKP-ju se bo zgodilo zlasti troje. Prvič, nihanje. Cen takšnih nihanj, cen proizvodov še nikoli prej nismo videli. Ta nihanja ne veljajo samo za povezavo s SKP, ampak tudi za druge svetovne države. To je še povezno, posebno povezano tudi z pogajanje v svetovni trgovinski organizaciji. Tudi v zvezi s marakeškim sporazumom je bilo pomembno to, da liberaliziramo čim več trgov. V zadnjih desetih letih smo imeli veliko težav um, s podpisovanjem sporozumov v okviru dohnjega kruha pogajanj. Zelo težko se dogovorimo o tem, kakšne so koristi liberalizacije kmetijskih trgov, še posebno v zvezi z državami v razvoju. Drugo, kar bi rad podaril, v zvezi s proračunom SKP je kar veliko napetosti, to je slabo, kajti številni britanski kmetje, pa tudi, ne vem, italijanski kmetje in pa drugi ne bodo sprejeli SKP-ja z manjšim proračunom. Sedaj vidimo določene spremembe te kažejo, da bo vse to potrebno preučiti. Treba je pogledati, kakšna tvigana se bodo pojavila v prihodnosti. Kmetje bodo morali investirati. Če ne, ne bodo več ostali na trgu. Prav tako, če na dolgi rok ne bo zadosti preglednosti, bo to v njihovo škodo zakaj se mi zdi, da je kmetijski sektor nekaj posebnega, zakaj mislim, da bomo tudi v prihodnosti potrebovali javne intervencije, zakaj naši kmetijski trgi so že po naravi nestabilni, so zelo ranljivi, naprimer za podnebne spremembe, tudi popraševanje je na kratki rok dokaj rigidno. Skratka, to področje ni ravno zelo fleksibilno. V prihodnosti pa se bo vendarle marsikaj začelo spreminjati. To bomo videli na številne različne načine. Kmetje ne želijo sprejemati tvegan, in po drugi strani pa, ko že so tveganja, pa ne želijo vlagati v prihodnost. Proizvodna dobrin je zelo povezana z javnimi politikami, v Evropi, pa kar se ne podara dovolj, pa kmetje zelo veliko prispevajo k zaposlenosti in delovnim mestom na dolgi rok. Pa še tole, kmetijstvo je zelo strateški sektor, še vedno zelo strateški sektor. Danes um, mislim, da ne smemo razmišljati o kakšnih embargih, ampak. Kolega Bakovel je govoril o razvoju SKP od leta 1992. Glede prihodnosti je ključno to, da ne smemo kar pozabiti na 15 let uspešnega prilagajanja kmetijske politike. Seveda ima svoje slave strani, ampak marsikaj pa smo tudi uspeli dobro storiti. Ta proces je treba še pospešiti. v svojem dokumentu sem si pogledal regulacijo trgov in tam je podarno to, da po 15 letih uspešnih reform je potrebno poskrbeti za to, da um, razložimo ljudem, da regulacija SKP ni najbolj ključen del SKP. Pri um, celotnem proračunu SKP ta zauzame samo 8 odstotkov proračuna izvozna nadomestila, naprimer, še nikoli niso bila tako nizka kot dan danes. Tudi zasebnega skladiščenja ni ravno zelo veliko. Sedaj smo opustili nekaj, kar je bilo bolj usmerjeno v preteklost. Danes so stvari drugačne. Kaj pa regulativni instrumenti? Tukaj je pomembna tudi carinska politika. Ta ne vpliva zelo za, na potrošnike, ampak je pa to pomembno z davčnega vidika. Od Markiške sprazuma smo marsikdaj zmanjšali carinske dajatve. Teoretična izvedljivost in pa praksa pa so tukaj včasih zelo različni, namreč eh, hudiče kot vedno v podrobnostih. Namreč, če analiziramo palec carinskih dejatev, je to zelo, zelo zapleteno. Tukaj je več med seboj napovezanih točk. Mar se kot visno od situacije posameznega proizvoda na trgu. Ne smemo, na primer, um, zamešati konsolidiranih in pa apliciranih tarif. cene nekaterih uh, kmetijskih proizvodov na mednarodni ravni so vedno više, pravzaprav ne pa niže. Celo hitreje rastejo, kot pa smo prej predvidevali. No, evropske cene proizvodov pa padajo. Prav tako so tukaj netarifne ovire, prav tako pa ne smemo pozabiti tudi na samo zaščito potrošnikov. Potrošniki ponovadi raje kupujejo lokalne proizvode, kot pa uvožene proizvode. pogajanja v STO so pokazala, da bomo mi tukaj včasih morali tukaj tudi kaj žrtvovati. Treba pa je poštevati tudi razmere v državah v razvoju. Torej, kar mora tukaj storiti Evropska unija? Kot prvo, treba poštevati to, da vsi proizvodi ne bodo občutljivi na zmaševanje carinskih dejatov. Prav tako je treba sprejeti to, da nekatere države, še posebno razvite, bodo lahko zaščitile svojo proizvodno. Morda bodo celo povečale svoje tarife samo zato, da bi zaščitile lokalne proizvode. Nekateri bodo po drugi strani tudi zaščitili svoje države pred evropskimi izvoznimi proizvodi. Nekateri evropski proizvodi so netržni proizvodi, tudi to je treba poštevati, še posebno, če govorimo o goveje meso. EU ima tekmeca, Brazilijo naprimer, pri govedini. No. Nekatere politike so take, da v bistvu lažje sprejemamo uvožene izdelke iz drugih držav. Kaj pa izvozna domestila? Še nikoli nismo bili tako blizu koncu to leto. Smo porabili manj kot eno milijardo evrov za izvozna nadomestila. Mednarodne cene so bile za nas pri nekaterih proizvodih zelo ugodne. mislim pa, da moramo vedeti, da je ta instrument izvoznih nadomestil v kriznih situacijah koristen. No, ampak v zadnjih 15 letih smo se vedno prilagali temu, da bi počasi opuščali ta instrument. Mislim, da je sedaj končno prišel čas, da to nekako tudi dokončno opustimo. Tudi v pogajanjih v STO smo podarili, da je treba opustiti ta instrument izvoznih nadomestil, katere države tega sploh nočejo, tudi nekatere nevladne organizacije sploh nočejo tega instrumenta. Potrebno je spodbujati našo konkurenčnost. Treba je izvažati čim več proizvodov, ampak brez izvoznih nadomestil. Prav tako naj omeni tudi menjalne tečaje. Torej, monetarna politika in pa kmetijska politika so včasih zelo tesno povezani. povezani močan evro včasih škodi našemu kmetijstvu. Prav zato še vedno potrebujemo tudi izvozna domestila. Kaj pa varnostne mreže? Mislim, da bi si bilo zanimivo pogledati tudi vprašanje skladiščenja. Torej, minimalne skladiščene zaloge za določeno obdobje. To je treba spodbujati. Pa še to, Trenutno zastavljene varnostne mreže v EU so opredeljene tako, da niso niti previsoke, niti preniske. In te varnostne mreže bi lahko v prihodnosti igrale ključno vlogo za to, da bi čim bolj zmanjšali tveganja za kmete. Tudi politika zasebnih zavarovanj pa vendar ne sme biti nadomestilo za javne politike. Še vedno moramo tukaj uporabljati tudi varnostne mreže. Tudi, če so te varnostne mreže na nizkih ravneh. S to politiko bi morali zagotoviti to, da ne bi bilo v prihodnosti treba ponovno uporabljati izvoznih nadomestil, tako kot jih sedaj. Kaj pa tveganja? V zadnjih desetih letih se veliko govorijo o tveganjih. Pogosto kmete na terenu ne dobijo zadostih ustreznih informacij. Vidimo velik razkol med potencialom informacij in pa med tem, kako kmetje dejansko izkoristijo informacije. Kako to popraviti? Najboljši način bi bil to, da ohranimo varnostne mreže. Tukaj treba tudi spodbujati vrčevanje kot previdnostni ukrep. Mislim, da se preveč denarja vlaga v kmetijski material, glede na to, kaj potem iz tega dobimo. Tudi davčne politike niso ustrezno opredeljene. Pa še tole, pri pogajanjih v Svetovni trgovinski organizaciji mora poskrbeti za to, da je upravljanje tveganj bolj poenoteno kot pa sedaj. Če ne, bo to politiko zelo težko okrepiti. Zelena škatla je trenutno preveč omejujoča. To bo treba izboljšati. Prav tako bi bilo potrebno čim bolje izkoristiti izkušnje iz tujine, še posebno iz ZDA in pa iz Kanade. Prav tako je potrebno okrepiti usposabljanje naših kmetov glede obladovanja tvegan. V državah članicah moramo spodbuditi to, da se sredstva priložijo iz prvega stebra v druge instrumente za obladovanje tvegan. Politično je to možno storiti. Treba pa je poskrbeti za to, da se pošteva to, da um, ima pričakovanja velika, sredstvo pa ni za dosti. Pa še tole. Instrument se je pregodil za trg žita. Včasih je ta odstotek ne 5, potem 10, 15 odstotkov. Mislim, da je to odlična. Ideja, to je treba poštevati tudi pri kvatah, naprimer pri mlečnih kvatah. Sem francosin, zato mislim, da so mlečne kvate gotovo izjemno pomembne. Ko so bile te mlečne kvate sprejete, so naletile na številne kritike, sedaj pa kmetje kritizirajo to, da bi te kvate opustili. Glavna težava v Evropi je v tem, da je z rami 25 let izkušenj v zvezi z njimi. Naprimer, um, uveljavljanje kvot na Danskem ali pa na, v Franciji, pa nekaj popolnoma drugega. Prav tako, naprimer, so kvot različne, upravne obremenitve so različne in tako dalje. Skratka, razlike med državami članicami so lahko zelo velike. v zadnjih 25 letih smo torej državam članicam omogočali, da imajo raznolike politike. Mlečne kvote imajo tudi določene koristi za proračun. Prav tako so koristne včasih tudi za družbo. Torej, vprašanje, ali jih je potrebno pustiti. Mislim, da to sedaj ni več pravo vprašanje. To vprašanje smo že razrešili. Pa še tole, ali naj bi od leta 2009 pa do 2013 uh, eh, vse skozi povečevali kvote za en odstotek. To je bila slaba strategija, se mi zdi. Potrebno je omogočiti mehkejši prehod, boljši prehod, ki ga bodo kmetje manj kritizirali. Od javne regulacije bi morali priti k zasebni. Obene pa je treba seveda tudi deregulirati trg. Mislim, da povečevanje mličnih kvot ni najboljša strategija, kako priti do leta 2015. Torej, kaj pa storiti? kot prvo. Uh, mi smo kvote spremenili iz svojih razlogov. To ni povezano s pogajanji v STO. Glede, po 25 letih naj bi popolnoma spremenili politiko. Pri drugih sektorjih so bile stvari drugačne. Sedaj moramo počasi začeti proizvajati to politiko in pri tem ne škodovati kmetom. Prav tako bi se morali čim bolje povezovati tudi z zasebnim sektorem, se bo vloga javnosti manjša. Na nacionalni ravni bi morali sprejeti številne nacionalne pogodbe, zasebniki in ti bi morali biti zadosti zanesljive, tako da bi imeli proizvajalci neko varnost. Nekatere države pa niso izkoristili te poti naprimer Danska, Nizozemska in pa Združeno kraljestvo. Raznaševanje posredovanja javnosti, to lahko spremljamo v mlečnem sektorju. Ampak kako to izvesti, tudi tukaj je hudič o podrobnostih. Mlečna kriza ni povezana s preveliko proizvodno. Ne, to je mednarodna kriza. razmere bi bile še slabše. Če v bistvu proizvajalci dejansko izpolnevali kvote, ki so bile zastavljene. Pa še neposredna plačila, še zadnja točka glede regulacije. Tudi Franci mislijo, da bomo sprejeli to, da bodo ta plačila razvezana. V Franciji so ta razvezana plačila že postala realnost. No, nekaj ostaja še za gorata območja, tam pač um, tega ne moremo spremeniti. Prav tako je problem tudi z tem, da se na določenem območju proizvaja več izdel, izdelkov. Navisal bi se na gospoda Bakula, torej glede razvezanih plačil. Tukaj sedaj prihajamo v zelo nevarno obdobje in to iz enega razloga. razvezane subvencije se plačuje po tržnih cenah. Torej, ko so se cene žitaric povečale, pa so se po drugi strani znižale cene mleka. Trgi se zelo različno odzivajo. Kaj pa, če bi bile stvari drugačne, kot pa so? Naprimer, da bi žitarice se podražile in um, se mleko pocenilo, to bi bil zelo eksplozivni koktejl. Torej, razvita plačila imajo določene koristi, ampak trenutno vendarle se soočamo s številnimi izzivi. Če bi bila njihena drugačna kot so, potem bi bile stvari še bolj težavne. Torej, potrebno je nekoliko prosmeriti naše delovanje. Neposredna plačila na hektar ne bodo rešila problem legitimnosti plačil, se mi zdi. Torej, legitimnost za razvezana plačila. Del teh plačil je treba pretvoriti in za njih postaviti drugačna pravila. Sam se zazemam za minimalno razvezano pomoč. Bi se pa navezal na kolega odprej. Bolje treba med sebojno povezati ta plačila. tudi z netržnimi pravili. Torej zaključujem, gospod predsednik. Kot ekonomist moram reči, da je te razmere zelo zanimivo opazovati. Veliko veselje me, da lahko spremljam te dohodke na kmetijskih trgih. To velja tudi za poročila. Na koncu pa naj podarim še tole. Seveda se v kmetijstvu soočamo s številnimi izzivi pomoč je majhna, ampak moramo biti čim bolj produktivni. To je zelo velik izziv. Treba biti konkurenčen, treba slediti trgu in treba je tudi biti koristen za potrošnika. O tem se vsi strinjamo, ampak kako to storiti, to je težava. Mislim, da ne smemo sprejeti manj evropske politike, sofinanciranje ima vsaj eno veliko prednost. Tako so države članice angažirane pri tem, kako porazdeliti to pomoč. Te politike skupnosti, koncepte skupnosti ne smemo opustiti. Potrebujemo SKB, ki bo združljiva z razvojem kmetijstva, naprimer v afriških državah. Demografska rast v Afriki je tako zelo velika, da bodo tudi tam eh, še bolj razvijali svoje kmetijstvo. Prav tako mora biti naša SKP bolj poštena, pravičnejša. Sedaj se ne želim zapletati to razpravo, o tem že, ne vem, govorimo 15 let. Uh, Mislim pa, da bi morali postaviti zgornje meje za podporo. Torej, te zgornje meje moramo imeti, ne zelo visoke. Prav tako je potrebno pogledati tudi subsidijarnost. Leta 2009 gotovo ne bomo mogli sprejeti nič zelo revolucionarnega. Sam podpiram regulirano regulirano kmetijstvo z varnostnimi mrežami, to ščiti kmetijstvo in to potrebujemo. Torej, javnost mora zanimati cene. Potem pa še pogodbe, s čimer bi namestili mlečne kvote. To sklepanje pogodb je potrebno okrepiti. Tukaj je treba tudi pogledati, kakšna je dodana vrednost takšne politike. Torej, treba pogledati, kako to storiti, kako oblikovati prihodnost SKP. Um, moram reči, da um, nisem uskladil svoje um, prezentacije s gospodom Baklom. 30 milijard nevezanih plačil za kmete veliko, ampak to pa potem ni tako zelo vezano na to, koliko oni proizvedejo. Mislim, da se mora SKP čim prej spremeniti. Grazie, Vincent Chatelier, grazie. Najlepša hvala, gospod Chantelier, hvala za ta pomemben prispevek. Sedaj pa bomo začeli z prvim hitrim krogom prispevkov. Tudi komisarki Marjan Fischer-Böll bi rada v priložnost, da prisluhne prvim odzivom našega odbora. Zaradi tega bomo sedaj začeli s koordinatorji političnih skupin. Najprej Albert Des. Ja, vielen dank, Herr Voss. Ja, hvala lepa, predsednik. Uh, Zahvaljujem se za to delavnico. Mislim, da smo slišali najrazličnejše argumente. Torej, nočem imeti referata, temveč se bom dotaknil nekaterih toč. Gospa komisarka, zahvaljujem se vam za to, da ste omenili ta neeksistentni papir. Jaz sem ga prebral, v njem je tiči kar veliko dela, zato je treba dovoliti kritično vprašanje, če pravite, da je nekaj preveč angažiranih uradnikov naredilo nekaj, za kar niso imeli uradnega naloga, ali ne bi mogli pogledati, ali mogoče ni preveč zaposlenih v generalni direkciji. Mogoče so tam nekateri, ki nimajo toliko dosti dela in se ukvarjajo s takim papirjem. In o temi, nadaljni temi, SKP po letu 2013 in plačilih, ki gredo v kmetijstvo. Mislim, da je treba vse skupaj relativirati. 1970 je ta delež znašal 87 odstotkov, sedaj smo pri 47 odstotkih, torej če štejemo vse, kar se steka v to, v ta lonec, bomo 2013 pri 36 odstotkih. Še vedno visok odstotek, če se diskutira o tem, da pet odstotkov v Evropi živi od tega. Vsi vemo, da so nacionalni proračuni, da jih je treba vse preveriti in kmetijstvo eh, zauzema približno 3 do 5 odstotkov pri prebivalstvu tudi eh, pet odstotkov pa je napačna trditev. Imamo ja 500 milijonov porabnikov teh proizvodov v Evropi. Torej 500 milijonov, če imam tukaj 50 milijard izdatkov, potem je na prebivalca v Evropi 100 evrov porabljenih za to, da imamo dovolj živil vsak dan, da imamo sveža živila vsak dan, da je kmetijstvo um, ohranjeno, da je naša kulturna krajina negovana. Torej, to je gotovo najcenejše življenjske zavarovanje, ki ga lahko imamo v Evropi. In po letu 2013 bo treba ta sredstva razumno porazdeljevati. Seveda o tem imamo različne predloge, ampak lahko bi si predstavljal, da bomo po letu 2013 za gospodarjanje s kmetijstvom, za ohranjanje kmetijstva, za izravnavanje dejstva, da bomo imeli veliko višji standard, da bomo diskutirali o varstvu živali, da bodo potrebne premije za hektar zemlje. Mogoče bo do te enake po cej Evropi. In v drugem stebru bodo potrebne zravnave v gospodarstvu, če eh, začnemo z hribovitmi območji, z eh, perifernimi območji, z tistimi, ki so zapostavljena. Torej, če bomo dali kmetom dodatne pogoje, potem moramo biti pripravljeni plačati določene izravnave, kajti sicer se ne bomo mogli več ne bomo se več mogli zapirati pred STO, mi želimo ja odprte trge. Gospa komisarka, ker niste še tako dolgo sedaj pri nas in dejali ste, da ne boste več razpolago dolgo, ampak danes ste dali dobro pripombo. Še enkrat pa bi vas podprl pri tem. Varnost oskrbe živil pet, za 500 milijonov prebivalcev moramo zagotoviti. Ne smemo dopustiti, da bi zaradi svetovnega trga kmetije v Evropi rekli, ja, za to ceno nismo pripravljeni proizvajati, zato ne bomo več proizvajali. Mislim, da sem vam že povedal ta primer. Tudi v gospodarstvu so bili ljudje, ki so pred petimi, šestimi leti, ja, zakaj sploh delamo še jeklo v Nemčiji, vsega lahko veliko ceneje dobimo iz Brazilije ali Kitajske. Na to so zaprli jeklarne in kmalo na to se je cena eh, početverila. Za, če si predstavljate, da bi se cene za živila početverile za 400-500 milijonov ljudi, kaj bi se zgodilo? Isto bi se lahko zgodilo, kakor prijeklo. In to se ne sme zgoditi. Zato potrebujemo razumno kmetijsko politiko tudi po letu 2013. Nekateri eksperti mislijo, da to ni potrebno, ampak dejstvo je, da potrebujemo razumno pot, kako bomo po letu 2014 oblikovali to politiko in zato imamo še nekaj časa za razprave. Grazie, Albert. Najlepša hvala, Albert. Sedaj pa Luiška Poleš Santos. Dobrigat, prezident, jo krije, komisar, da me posaudar. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam bi najprej pozdravil predsedojočega Evropskemu svetu za kmetijstvo, pa tudi vse goste, ki nas bodo danes naslovili. Še prav posebej pa se obračam na komisarko Marjan Fischer-Böll. Gospa komisarka, tokrat ste najbrž zadnjič v našem odboru in v svojem imenu in v imenu svoje politične skupine bi rad izrazil globoko hvaležnost za vaše delo. Ne bi bil rad nediskreten pred tako velikim številom ljudi, vendar pa res čutim veliko solidarnost do vas kot komisarke. Dobro ste reševali probleme, tudi ko je šlo za Portugalsko, odrekli ste se določemu lastnemu političnemu prestižu na Danskem in vedno bomo hvaležni za to gesto solidarnosti. Zelo dober spomin na vas bomo ohranili, gospa komisarka. Imeli ste zelo dobre lasnosti, včasih ste bili nekoliko preveč liberalni, vendar pa imate še vedno priložnost za to popravite, tekom svoje politične kariere. Torej še enkrat najlepša hvala, želel sem le povedati, kako zelo sem užival v sodelovanju z vami. Sedaj pa k temi, o kateri danes razpravljamo, gospod predsednik. Mislim, da bo to zelo zanimivih pet let v Evropskem parlamentu. Namreč na novo bomo pisali zgodovino skupne kmetijske politike v Evropski uniji. Kar se bo zgodilo v prihodnosti, skupne kmetijske politike bo vplivalo tudi na prihodnost Evrope. Ali bomo eh, še naprej egoistični, nacionalistični ali pa bomo razvili pravo skupno kmetijsko politiko. Imamo priložnost, da to storimo. Priložnost zato, ker je bila SKP, ki jo poznamo danes, zasnovana najprej za šest držav, za dvanajst držav, za petnajst držav. Torej, to je bila politika, ki se je kar naprej spreminjala in prilagajala sedaj pa smo v obdobju, ko se Evropska unija najbrž ne bo več širila. Od leta 2003 imamo postopno vključevanje novih držav članic in sedaj imamo priložnost, da razvijemo pravo skupno kmetijsko politiko 23 držav članic, 27 držav članic ali pa 30 držav članic, ne vem. Nimam veliko časa, zato ne želim biti predolg, vendar pa bi rad zastavil dve vprašanji. Pravkar smo slišali strokovnjaka in mislim, da sta potrdila to, kar pravim tudi sam. Imeli smo model, ki je bil usmerjen v določeno smer razvoja in to smer bo zelo težko spremeniti, ko gre za skupno kmetijsko politiko. To je tako, kot če bi želeli spremeniti pot rakete, potem, ko smo raketo že izstrelili. Kar lahko skušamo storiti je, da nekoliko popravimo tarčo, proti kateri je ta raketa usmerjena. Čeprav sta bila oba tehnična strokovnjaka zelo, zelo jasna, še prav posebej gospod Buckwell, Me zanima, ali bi bilo smiselno po letu 2013 ohraniti dva stebra. Po mojem mnenju je obstoj dveh stebrov povsem nesmiseln ali bi lahko podali svoje mnenje na to temo. Potem pa še izziv za kolege v Evropskem parlamentu, pa tudi za svet, ali bomo v bližnji prihodnosti dovolj pogumni v političnem smislu, da bomo razvili skupno kmetijsko politiko in da ne bomo razpravljali zgolj o nacionalnih ovojnicah, ampak o pravi skupni kmetijski politiki, ki se bo izražala v doslednosti, koheziji, solidarnosti ki si bo prizadevala za interese kmetovalcev. Kaj ti v nasprotnem primeru vse skupaj nima smisla? Najlepša hvala, Luiš. Hvala lepa za ta tvoj prispevek. Sedaj pa predajem besedo Giorgio Lajno, če lahko komisarka še nekaj trenutkov ostane. Uh, ja, hvala lepa, predsednik. Hvala lepa vsem za predstavitve, še posebno pa komisarki Fisherbull za to, da nam je predstavila svoje odločna stališča. Tako kot drugi, ne povem, ta dokument sploh ne obstaja, sedaj že v košu. Rad bi se navezal na nekaj, o čemer danes še nismo zadosti govorili. Seveda SKP mora zagotavljati javne dobrine. To je pomembno. Tudi javnost bo gotovo podprla to, da naprimer glede uh, dobrega počutja živali, podnebnih sprememb okolja in podobnih stvari, SKP je pomembna. Vse to bo treba vključiti v cilje SKP v prihodnosti. Mislim pa, da se nismo dotaknili problema konkurenčne kmetijske industrije v Evropi. Naši tekmeci, še posebno ZDA, so spostavili sistem podpor, ki je zelo ekspanzionističen. Torej, sedaj so še ukrepili kontraciklična plačila. Ponovno so ukrepili tudi sistem zavarovanja tvegan. Torej, če bo prišlo do hudega nihanja cen, bo ameriška vlada podprla ameriške kmete in poskrbila za to, da bodo kmetje v ZDA postali še bolj konkurenčni in še uspešnejši. Torej, če govorimo o naših zavezah znotraj Svetovne trgovinske organizacije, mislim, da smo sedaj v predvsej boljšem položaju kot pa ZDA. Mi smo v prednosti. Torej, tole me zanima. Ali bomo dejansko pri tej politiki sprejeli položaj ko bo produktivnost evropskega kmetijstva vse skozi zaostala za ameriškim kmetijstvom. In kaj to pomeni za dolgi rok, za zanesljivost oskrbe s hrano v Evropi, za našo lokalno proizvodno, za našo lokalno oskrbo. Kajti, če ta predlog spremete, potem se gotovo spremete, strinjate s tem, očitno, da bo evropska proizvodna padala, potem pa bodo druge države uvažale, izvažale izdelke v Evropsko unijo. Mislim, da je treba poskrbeti za to, da bo SKP zagotovila konkurenčno kmetijstvo. Pri tem pa mora poskrbeti tudi za evropske potrošnike, da bodo ti dobili želene proizvode. Torej, politika mora zagotavljati javne dobrine, obenem pa moramo priti tu, tudi do zelo konkurenčne kmetijske industrije, ki bo lahko konkurenčna na mednarodnem prizorišču. Sedaj v redu se pogovarjamo o evropskem proračunu SKP, ampak američani pa imajo drugačne omejitve. Njim recimo, njim recimo sploh ne rečejo, ko boste prišli do določene meje, vas ne bomo nehali podpirati. Ne. Tam teh omejitev nimajo. Zato mislim, da moramo biti tukaj v Evropi previdni, potrebujemo konkurenčno kmetijstvo, sedaj sem zelo zaskrbljen na tem, da smo očitno vsi namenjeni temu, da bo proračun zmanjšan in da bo kolač manjši. Mislim, da moramo zagovarjati to, da bo naše evropsko kmetijstvo konkurenčno. To od nas pričakujejo tudi potrošniki. Upam, da boste v povzetku potem to tudi umenili. Hvala. Grazie, George. Adesso... Hvala lepa, George. S tem bomo zaključili krok koordinatorjev, kajti Jack Nicholson je odšel, še Martin, potem pa Marian Fisher Bell. Martin? Ich denke, das ist ein Auftakt einer Debatte. Mislim, da je ta razprava zelo konstruktivna glede neobstoječih dokumentov, ki pridejo v koš. Uh, da to ni slučaj, da tukaj govorimo o tem, da se mogoče tudi tako dela politika. Prvič govorimo o ciljih in šele na to govorimo o finančnem okviru, ki si ga moramo zastaviti, ne pa obratno. Mogoče eh, bomo preveč sicer časa zapravili za tem, kako Ampak nekaj stvari sem pogrešal v celotni debati. Prvič, kar je bilo nazadnje omenjeno, da imamo opravka z ljudmi in z delovnimi mesti. 60 odstotkov v Evropski uniji zauzemajo ljudje, ki so nekako zaposleni na kmetijskem sektorju in to ni tako malo. Še ena točka, gospa Fischer-Bowl. Rekli ste, da se vas neupravično označuje kot ultraliberalno. Torej mislim, da bi bilo neupravično, če vas označimo kot zelo liberalno za kmetijstvom. Mi se pač moramo orientirati tudi po svetovnih trgi s pričo zadnjih let, v, ki smo jih doživeli v gospodarstvu potrebujemo vodenje, management in okrepiti vlogo kmetovalcev in govoriti o instrumentih za uh, instrumente ponudb in omogočiti kmetom, da sami se oblikujejo trg, da se oblikuje določena pravila, kot so kvote, razmisliti o tem, kakšni instrumenti sploh so na razpolago glede enega pa smo si enotni, pri prihodnih plačilih bodo im, imela okoljsko vprašanja velik vpliv. Ne vem, kdo je imenoval ta številko 9 odstotkov deleža CO2 prihaja iz kmetijstva, to ni čisto točno. Računati moramo tudi za sekundarnimi posledicami in tudi s tem, kar eh, eh proizvedemo zaradi eh, uvozov soje in tako naprej iz tretjega sveta brazilije usa torej zda tudi ta delež co dva je treba prišteti in zato moramo razmisliti o tem in se ne strinjam z gospo fisher bolj da moramo za petinpetdeset odstotkov eh, povečati našo produktivnost ker moramo prehraniti svet nismo tukaj zato da bomo prehranili svet s svinjskim mesom in mleko, temveč pomagati moramo malim kmetom v eh, tretjem svetu. Torej, zagotoviti je treba varnost prehrane, ne pa se osredotočiti na beljakovine v prehrani. Ne bom govoril sedaj o stebrih, torej kar zadeva stebra eh, v politiki, moramo videti, za kaj gre mi zeleni želimo podeželski razvoj ekološko kmetovanje regionalni razvoj na to se moramo koncentrirati in to se mora eh, tudi zrcaliti pri plačilih v Evropi, kajti tukaj vlada veliko neroteže pri prejemnikih plačil. Tisti, ki dobijo največ, so tisti, ki imajo največ površin in ti, ki dobijo najmanj, potrebujejo pravzaprav največ podpore. Torej, tega ne moremo več upravičevati, ker tudi ni kmetijsko smotrno. Najlepša hvala. Sedaj pa z velikim veseljem dajem besedo Marjan Fischer Bell, da poda svoj zaključek. Uh, make... Najlepša hvala. Skušala bom biti kratka, Pavla. Najprej, kar zadeva ta neuradni dokument oziroma neobstoječi dokument ni bil pripravljen v generalni direkciji za kmetijstvo. In tudi ga ni pripravila komisija, vendar pa to ne pomeni, da se kmetijski proračun v prihodnosti ne bo spremenil. Pripraviti se je potrebno na to, da je veliko morskih psov, ki bi radi odgriznili del proračuna za kmetijstvo. Zaradi tega potrebujemo nekaj močnih argumentov za oziroma v zagovor kmetijski politiki. Upam, da bo v naslednjem, da bo naslednji dokument šel skozi celoten sistem oziroma vem, da bo in da ga bo odobril celoten kolegi, preden bo objavljen. Gospod Des, povsem se strinjava. Visoke številke imamo, kar zadeva delež proračuna namenjenega kmetijstvu. To je vezano na BMP držav članic. Nič cela štiri, nič cela 43 odstotka. Toliko zauzema skupna kmetijska politika. Če to primerjamo z obrambno politiko, potem lahko vidimo, da je delež štirikrat višji v primeru obrambne politike. Torej, ta politika vendarle ni tako draga. To moramo jasno povedati. Poznate tudi moje mnenje glede podeželskega razvoja oziroma razvoja podeželja. Mislim, da mora igrati pomembnejšo vlogo znotraj naših politik. Moramo poskrbeti za bolj ciljno prilagajanje razvoja podeželja na nove izzive. Tukaj gre za bioraznolikost, vodo, eh, energijo in tako naprej. To je nekaj glavnih izzivov. Potem pa bo tukaj še seznam, iz katerega bodo lahko izbirale države članice, kajti ne moremo imeti ene politike za vse. Politika za razvoj podeželja bi morala biti v večji meri korenček in ne toliko palica, tako da bodo kmetovalci imeli interes za razvoj raznolike kmetijske politike. Mislim, da se ponuja veliko možnosti politika razvoja podeželja mora biti bolj obsežna, zato pa moramo znižati neposredna plačila. Vendar pa mislim, da v prihodnosti ne bomo imeli modulacije ali pa člena 68, ko bomo imeli povsem novo politiko, bomo ta dva instrumenta ukinili, kajti zakaj bi jo obdržali? Potem se bomo že odločili o obsegu posameznih stebrov. Gospod Kapoleš Santos, prepričana sem, da bo v prihodnosti vloga Evropskega parlamenta ogromna in izjemno pomembna. Vendar pa to od vas zahteva tudi, da ste pogumni in da ste pripravljeni sprejeti včasih tudi neprijetne odločitve. Kajti ne boste se mogli več skrivati za tem, da se Evropska komisija odloča sama v sodelovanju s svetom. Sprejeti boste morali odgovornost. In to ni vedno saj veste, kaj mislim. Ampak obljubljam, da vas bom zelo podrobno opazovala in da bom spremljala, kako se boste odzvali na te težavne odločitve. Kar zadeva javne dobrine, to najbrž ni edini način za identifikacijo prihodnje politike. Gospod Lajen, Svetovna trgovinska organizacija. Eden izmed razlogov za potrebo po sporazumu znotraj Svetovne trgovinske organizacije je ta, da je to edini način, da poskrbimo za disciplino znotraj Evropske unije. Tukaj se pojavlja problem za politike, ki sprejemajo zakone v ZDA. Gre za zakon za kmetovalce. V tem trenutku nisem preveč optimistična, vendar pa bomo videli, kaj se da storiti. Seveda podpiram dvostranske sporazume, vendar pa nikoli ne bomo mogli disciplinirati tega zakona v okviru dvostranskih odnosov drugi bodo zapolnili vrzel, če ne bomo poskrbeli za proizvodnjo v Evropski uniji. Torej mislim, da moramo izkoristiti naše prednosti, kajti imamo dober ugled, kar zadeva kakovostno proizvodnjo. In prepričana sem, da bomo lahko to izkoristili, ko si bomo opomogli od finančne krize. Še prav posebej se moramo osredotočiti na azijski trg. Ne vidim Evrope, ki bi skrbela zgolj za evropejce. V tem trenutku smo največji ovoznik in izvoznik kmetijskih izdelkov. Mislim, da se bo to tudi v prihodnosti nadaljevalo. Kljub temu, da ko izvažaš, izvažaš kmetijske izdelke v tujino, hkrati povzročaš tudi toplogredne pline, vendar pa je to potrebno vzeti v zakup. In gospod Hojsling, ja, sem liberalka in na to sem tudi ponosna. Vendar pa tisti, ki pravijo, da sem ultraliberalna, tisti nimajo prav. Mislim pa, da če nimaš dovolj poguma, da bi sprejel včasih tudi neprijetne odločitve za namenom premika v kmetijstvu, ne moreš biti uspešen, kaj ti mislim, da protekcionizem ni prava odločitev za prihodnost. Kaj ti če? ne izvajamo določenega pritiska, potem se ničesar ne spremeni, potem vsi kmetovalci mislijo, ja, se je vse v redu, tako kot je. Mi pa moramo poskrbeti za premik in zato moramo imeti tudi politični pogum. Hkrati pa moramo biti tudi prepričani, da počnemo tisto, kar je prav. Prepričana sem, da bo evropsko kmetijstvo sposobno soočiti se z novimi izzivi. Kajti imamo kar nekaj prednosti. Kar, zagreva, kar zadeva toplogredne pline, 9 odstotkov znašajo, vendar pa če upoštevamo tudi uvoz, ki ga potrebujemo, kar zadeva recimo meso ali pa sojo, potem se seveda tudi tukaj pojavljajo emisije, vendar pa se izpusti pojavljajo tudi pri izvozu. Do leta 2015 mora proizvodnja stati od 70 do 100 odstotna, vendar pa se pri tem ne moremo sredotočiti zgolj na Evropsko unijo. Mislim, da se pojavljajo določene možnosti za povečanje proizvodnje. Vendar pa moramo pomagati tudi državam v razvoju. Te morajo izboljšati lasno proizvodnjo hrane. Zaradi tega smo tudi izboljšali sistem proizvodnje hrane. Za države v razvoju smo namenili pomoč za gnojila. In kot sem že rekla v preteklosti, denar je potrebno dati ženskam, potem se kaj premakne, če ga daš moškim, se ne zgodi nič, ti samo sedijo v senci in spak se ne šalim. Čisto resna sem. Torej, prihodni teden se bomo srečali v Rimu in takrat moramo najti rešitve, kajti ena milijarda ljudi po svetu strada. In pri tem ne smemo pozabiti na razvojne cilje tisočletja. Število eh, ljudi, eh, ki strade, smo želeli znišati za 800 tisoč na 400 tisoč in to nam je zagotovo spodletelo. Torej moramo spremeniti naš načrt in pomagati državam v razvoju, da se bodo lahko vsaj same prehranjevale. Hvala lepa, Pavlo. Grazie, Hvala lepa, Marjan. Sedaj pa nekaj trenutkov premora, da se poslovim od Marjan Fisherbull in tudi od Eskila. In pa, da poudarim in s tem mislim, da izražam mnenje vseh, da se moramo zahvaliti Marijan Fischer-Böll za opravljeno delo. Zauzemala se je za teme, ki so v interesu Evropske unije, evropskega kmetijstva in to nam je jasno vsem, ki nam je kmetijska politika pri srcu. Torej, najlepša hvala v imenu vseh, sedaj pa nekaj minut premora, kajti moramo izraziti to hvaležnost Marjan Fischerber. Ja. Uh, would you then allow me just, uh, uh, Mi dovolite, sicer ne vem, če sem zadnjič tukaj, ne vem pravzaprav, kdaj se bo moj mandat iztekel, torej morda bomo imeli še kakšno priložnost, da se srečamo, ampak vseeno najlepša hvala, kajti z nekaterimi sem sodelovala zelo dolgo, nekateri se poznamo zadnjih pet let in v veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami, v veliko veselje mi je bilo razpravljati z vami in iskati rešitve. Nismo se vedno strinjali, če smo povsem iskreni, ampak vseeno mi je bilo sodelovanje v veliko veselje. In zagotovo vas bom še naprej opazovala. Opazovala bom, kako boste uporabili svojo novo moč. In upam, da boste uspešni. Vendar pa to zahteva tudi, da se soočite z določenimi neprijetnimi stvarmi. To je potrebno z namenom ne le zaščite, ampak tudi spremembe kmetijskega sektorja. Torej, vso srečo. Bene, riprendiamo allora i nostri lavori. Nadaljujemo s svojim delom. Besedo dajem kar profesorju Edvardu Ramušu iz Univerze v Kordobi. Torej, Eduardo Ramoš z Univerze v Kordobi govoril pa bo o razvoju podeželja. Nekaj minut bo še potrebnih. Eh, sì, ho capito. Ora da me, ora da me.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 Eduardo Ramosi si je? Dobro, Eduardo Ramosi je tukaj, z nami je. Eduardo, izvolite. Beseda je vaša. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Mesečju bom zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru za podeželjski razvoj za to, da so mi dali priložnost, da tukaj podam svoj prispevek in pri mnenje kmetijskega oddelka Univerze v Kordobi. To ni samo osebno, moje osebno mnenje, temveč delovne skupine, katere član sem. Torej, preden ga bom prikazal, bi rad povedal naslednje. Če govorim o prvem primeru, so to samo direktne podpore. Moj eh, prispevek se sicer nanaša na drugi stebr, to da začel bom s prvim stebrom. To so samo direktne podpore, ki so s tem mišljene, ki pa tudi zauzemajo levji delež. In kar sem še želel povedati je, že skoraj 30 let sem dejaven na področju kmetijske politike na nivoju univerze. In vedno, ko je prišlo do reforme, so bili kmetovalci ali vsaj en del izmed njih zelo proti reformi. V Španiji so zauzemali pogosto zelo ekstremno pozicijo. Izkušnja pa je pokazala, da pravzaprav to ni bilo vedno utemeljeno. Tokrat pa že, kajti tokrat je položaj drugačen. Mislim, da je to, kar je omenil francoski kolega, ta strah je tokrat utemeljen. Obstajajo tudi terenske raziskave, kjer so gotovili pri podjetjih, da obstajata dve različni vrsti kmetijstva slabše kmetijstvo in konkurenčno. In obstajata dve, ki jo ne moremo ločiti in ki sta obe potrebni za Evropo, obe moramo upoštevati. V sredozemlju je sadje, zelenjava, to je področje, ki je najmanj urejeno, ki je tudi konkurenčno in tu imamo veliko eh, težav. Zelo veliko je bilo investiranega eh, v zadnjem letu. Eh, Bilo je veliko prilagoditvenih procesov, sedaj v času krize pa ni, so ta področja dovolj likvidna, ne morejo več investirati in ne vedo, kaj naj še storijo. In tukaj ima moj kolega prav. Ta negotovost je najhujše, kar se lahko zgodi kmetom, ki želijo vlagati v prihodnosti in to je treba upoštevati. In na temelju tega bi sedaj rad pojasnil, na kaj se bom osredotočil. To je šest točk. Najprej uvod, na to bom povedal nekaj o razlikah med tem, kar imamo danes in med tem, kar smo imeli doslej, na to izzivi v podeželjskem prostoru, na to na kratko pregled nad najpomembnejšimi elementi v procesu reforme, ki smo imeli doslej, saj imamo vsake pet let kakšno reformo, tega ne smemo pozabiti. In seveda to tudi ni vse tako pozitivno. Najprej podjetniki ne vedo, kakšna bo prihodnost, na to pa socialni imič eh, podoba se s tem tudi slabša. Najhujše, kar se lahko zgodi, je, da je tako malo socialne podpore, če govorimo o evropski finančni podpori. Gre za, podporo, eh, za podobo, za imič. Kmetijstvo ima malo šans eh, za podporo. Seveda mora politika narediti to, kar želijo voljivci in voljivci hočejo kupovati v supermarketu eh, že pakirano mleko. Vse to je zelo, zelo daleč od izvora tega blaga. Peta točka je podrželjska politika po letu 2014. To bo tudi najpomembnejša točka in na koncu še zaključki. Sedaj pa k prvi točki. kakor sem že omenil. Situacija, pred katero smo danes, je popolnoma drugačna, kakor tista, ki smo jo imeli pred nekaj leti. Leta 2000 je bila Evropska unija popolnoma drugačna in tukaj je nekaj vprašanj, ki bi si jih morali zastavati na tem ozadju. Prvič, v kakšnem obsegu so socialne potrebe danes drugačne, kakor takrat, ko smo kakor v času po rimskih pogodbah v 60-ih letih, ko smo bili soočeni s kupi mleka in masla, če se spominjate. Takrat je bilo ponoma drugače, kakor danes na mlečnem sektorju. Drugo vprašanje. Kako izgleda z novimi socialnimi potrebami, kakšen odgovor ima Evropska unija ali, že, ali lahko te pokrije? Tretjič, kaj lahko storimo na podeželju, da ga lahko ukrepimo? Uh, in zelo pomenu tem področju evropska zgradba je bila kmetijska zadeva, torej skupna kmetijska politika, ki je bila ustvarjena in ki je danes tudi esencialno evropska politika, ki ne zauzema samo proračunski zadev, temveč tudi podeželski prostor, način, kako živimo, kako se preživljamo, kako se prehranjujemo, kako, socialno, kako smo socialno povezani. Torej, prehrana je veliko več kot jemanje kalorij. In ne nazadnje, skupna kmetijska politika, ali je njen razvoj po letu 2013 upravičen. Sedaj smo pred grožnjo zmanjšanih sredstev. To je velik politični izziv. Torej, scenarij je zelo znan, je drugačen kakor prej, ampak eno je treba izpostaviti. Najprej je bilo šest držav, torej manj držav in poleg tega so si bile podobne. In zato ni bilo tako težko si eh, eh, uskladiti ciljev. Se danes s 27 državami smo priča zelo heterogenim socialnim okoliščinam in to je veliko težje pri usklajevanju. Drugič proizvodni sektori imajo drugačno težo. Po vojni je bilo kmetijstvo zelo pomembno. Danes je tako, da imamo veliko storitvenih dejavnosti tudi v kmetijstvu, razen v Romuniji, naprimer. In tudi demografija je drugačna. Evropska družba se je spremenila. Je vedno starejša, imamo veliko manjšin z ustreznimi pravicami in tudi institucije se zato spremenijo oziroma izvaja se pritisk, da se spremenijo. In tudi tla se drugače izrabljajo in koristijo. Imamo tehnično infrastrukturo, drugačna je uporaba prostega časa in tudi v mestih se vedno več eh, tal tudi izrablja. Torej, če bodo sredstva zmanjšana za Eh, kmetijski sektor, imamo tudi manj možnosti za regionalne politične ukrepe. Torej, nekatere države to zanima, zanje bi bilo to bolje, kar se zadeva financiranje, ampak treba je povedati, kolega Beckwell, tukaj imate prav, to je izredno problematično in mislim, da bi bilo zelo nevarno tudi po mnenju te skupine strokovnjakov, ki jo zastopam, da bi regionalne politične aspekte izključili iz skupne strehe kmetijske politike. Zunaj te strehe je veliko težje, veliko bolj mrzlo. To je kot kmetovalec, kot kmet, ki je nekje v odročnem kraju, ki veliko težje deluje kot podjetnik, kakor nekdo, kjer je še 25 eh, ljudi na kvadratni kilometr. In Zato in poleg tega mora konkurirati z mestnimi področji in je v neenakem položaju. No, potem so okoljsko-tehnični razmisleki, tudi eh, potrošnja je drugačna, tudi tukaj so potrebne spremembe. Različne spremembe skrivajo v sebi tudi eh, nevarnosti. Obstajajo pa tudi eksterne spremembe. Eh, torej mednarodne spremembe, demografija, prebivalstvo v mednarodnem merilu, globalno eh, gledano obstaja tukaj podnebje, energetski problem. In seveda krize, finančna kriza, kriza živil. Torej, tukaj je popolnoma nov scenarij, ki ustvarja nove potrebe in to ustvarja tudi novo podlago za nove cilje. Sedaj bi že končal s tem in prešel k naslednjemu. Kako lahko pri tem scenariju v Evropski uniji interpretiramo posamezne potrebe? Imamo Lisbonsko strategijo 2000, potem 2005 je bila novo zasnovana in na to Göteborška strategija 2006 z različnimi stališči, ki so bila izoblikovana. In na to Regions 2020 dokument, Regi 2020, ki ga dopolnjujejo še štirje dokumenti. Eden bo še prišel, trije so že bili predloženi. To je iz generalne direkcije Regijo, ki mislim, da imam tudi vodilno vlogo pri regionalni politiki. To so štiri veliki izzivi demografska, klimo, eh, demografski, podnebni, energetski in globalizacijski izziv. To so ti štirje veliki izzivi, ki seveda eh, vodijo v celo vrsto različnih politik, ki jih vodi, izpeljuje GD regijo, potem gre tudi za socialno politiko, za poslovalno politiko, prometno politiko, varstvo potrošnikov in pri vseh teh morskih psih, kako je dejala komisarka, eh, ki prežijo na SKP, je tukaj še relativno veliko število novih skupnostnih politik, politik ki so med sabo konkurenčne. Kmetijska politika je torej konkurenci z nekaterimi zelo aktivnimi politikami. Eh, podeželski prostor, ta scenarij je tudi neke vrste trdnjava. Nobena druga politika, noben drugi upravičenec oziroma uživalec kakšne politike nima toliko skupnih imenovalcev. Vsi novi izzivi Evrope so tukaj zbrani in velik del podeželjskega prostora, 90 odstotkov, je transverzalnega. To pomeni, da je to argument za to, kako pomembno je podeželje in s tem smo sedaj pri izzivu torej podeželja in ustrezne politike v kmetijstvu, ki se morata, ki gresta z roko v roki. To dvoje je treba nekako paralelno uskladiti, ne pa razdeliti, ločiti, kakor se sedaj že nekako kaže, da se jih financira z različnih loncev, v SKP, čeprav gre za isto stvar, za isto stvar. Tega se ne sme narediti, kajti če, želimo, če imamo skupno podeželsko politiko za podeželski prostor v Evropi, potem mislim, da je to velik napredek za Evropo, vendar pa sedaj še ni soglasja o tem, kaj se bo zgodilo z SKP. Bilo je slišati, da bo prišlo do zmanjšanja sredstev. Dobro, če imamo manj, potem je vsak skop, to je jasno. Trenutno je to tako tudi pri vseh članicah. In nekatere celo menda ne upoštevajo pakta stabilnosti. Seveda ne bo nobena država reka, da želi več plačati ali še več, ampak seveda so posledice zelo kompleksne. Edina možnost, da bi skupnostno politiko na področju kmetijstva in podeželja upravičili je, da rečemo, da je resnično učinkovita v naslednjih letih, da ustvarja dodatno vrednost za Evropo. In to moramo dokazati. In to ni tako enostavno v praksi. To je lahko reči. In če pridemo k reviziji politike podeželja, od začetka do zdravstvenega pregleda. Tukaj sem to ponazoril, grafiko, kako izgleda sredstvi. Tukaj imate sklade. Prvi sklad, na to drugi fond, sklad za podporo kmetijstvu, usmeritve z reformo iz leta 1992 potem v 70-ih, naprimer, sploh to se še ni tako imenovalo. V 80-ih so delali s socialnim skladom in tako naprej in tako naprej. Vse to je tukaj prikazano, to Agenda 2000, potem je tukaj že ta uh, sklad uh, eh, EGFRL in podpore za prihodke in tako naprej. Vse je bilo zelo, zelo komplicirano, zelo kompleksno, tudi za ljudi, ki so eksperti. Je težko to razumeti. Za normalnega davkoplačevalca to sploh ni razumljivo. In nekaj moram še povedati, za kar vem, da je dobro, kar mogoče celo zastrupljamo in kar je na to celo drago. Tega ljudje pač ne morejo razumeti. In kdor tega ne more razumeti, ne more razumeti, da je to dobro za njegovo prihodnost. To je čisto jasno. Če vzamemo to odvojitev do reforme 92, takrat, če ni bilo ustrezne ločitve, kajti kmetijstvo takrat, če ni bilo vključeno v pogajanja leta 92 do 2003 pa je prišlo do ločitve pri proizvodni. In tukaj vidimo veliko zgodovinsko, eh, torej, da je jasna zgodovinska odgovornost. Leta 2003 je prišlo do ločitve od proizvoda in to je zelo pomembno. Danes imamo plačila, torej denar, ki je ločen od preteklosti. Zato izgleda to drugače, kakor naprimer delajo artisti v cirkusu, recimo ljudje, ki igrajo kače, ki ponazarjajo kače ali umetniki na trapezu, ki skačejo iz enega trapeza na drugega, kakor SKP, ki dela na to vzraku pirojete in potem so to posledice za proračun, torej potem so tukaj tudi eh, morski psi, ki, to so politiki, ki tudi nekaj hočejo. Torej, kar je zame pomembno, je vprašanje, ali je to res razvoj podeželja za državljana, izgleda, za navadnega državljana, to izgleda tako. Razvoj, potem se mora nekaj spremeniti, postati bolje, to je razvoj ne more biti tako, da ukrepi, ki so obstajali v SKP, niso nič doprinesli. In sedaj se nadaljuje z njimi. Kaj je razvoj podeželja? Mora biti ustrezno tudi usmerjeno. To mora državljan razumeti, sicer, eh, ker je, sicer ne more vsi tega predstavljati. Tukaj je veliko preveč stvari v tem svežnju. Eh, In gospod Backwell je tudi govoril o redistribuciji, o porazdelitvi, o prvem stebru, drugem stebru. Razlika ni več tako jasna. Če preidem k peti točki, torej kmetijska, podeželska politika po letu 2013, gospod Čatelier in gospod Bakver sta že omenila eno stvar, o kateri ne bom več govoril, pomembno pa je, da vemo, kaj potrebujemo, koliko denarja gre za prerazdelitev med članicami, gre za izdatke drugega stebra. In državljani pogosto rečejo, tisti, ki najbolj potrebuje denar, ga zagotovo ne dobijo zato ga je treba prerazdeliti. In nekatere odločitve imajo lahko tudi nepovratne posledice. Kmetijstvo pomeni tudi naravne cikle. To je veliko daljše kot industrijski ciklus. In biti moramo previdni. To, kar je kapital uničil, potrebujemo pogosto. Po več desetletij, da popravimo te poškodljive posledice. In kaj lahko bolje naredimo na evropski ravni, kaj lahko na, storimo bolje na nacionalni. Gre za javne dobrine, za utemelitve, za drugi stebr, za spremembe, pred kateri smo, ki so zelo obsežne. Jaz bi postopal v dveh korakih. Najprej prehodno obdobje z ukrepi, ki jih lahko države lahko prebavijo, ki imajo že to pogodbeno filozofijo. In drugi korak, to presega, to so srednjeročni, dolgoročni cilji. In gospa Fischer-Böll je omenila stvar iz leta 2005, ki bom tukaj ponovil, to je bil sporazum Sveta za kmetijstvo, iz leta 1997 o evropskem kmetijskem modelu. Mislim, da je bil to zelo dober model in zato bi ga rad tukaj ponovno izpostavil. Tukaj gre za različne vrste kmetijstva, različne vloge, ki jih pričaku, eh, ki čakajo na evropejce. To je bilo že leta 1997, eh, ponovljeno 2005, komisarka je sedaj odšla, ampak moje vprašanje na, za vas bi bilo, ali je to še vedno veljavno v teh časih krize kajti to zahtevajo državljani. Imam tukaj celo vrsto dokumentov, ki sem jih prebral, ki vsebuje različne scenarije, tudi scenarij za leto 2020. To vse so zelo interesantni dokumenti, ki sem jih tukaj prebral prilagodil najprej Euroralis z dvema osema in analizo nove politike horizontalno. Vidimo tukaj regulacijo in vertikalno globalizirano Evropo, multilateralno Evropo z ustreznimi sporazumi in multiralne sporazume na regionalni ravni. Najprej o regiji. Ravno tukaj moramo na nižji ravni izpeljati ukrepe za boljšo, boljšo zakonodajo. Torej, v prvi fazi gre za eh, ta sklad za pospeševanje podeželja. To je v osi ena, tudi management je drugačen. in na to gre za podporo v regionalnih načrtih in posledice so orientirane vedno na kolektivne ukrepe, ki uporabljajo skupne vire in lokalne moči. Vse to je strateško usmerjeno. In torej in minimalni promet, os, prva os 15 odstotkov, druga 30 odstotkov in tretja zopet 15. Lider, to ni dodaten procent. Un eje adicional, sino creo que habría un, a primera. Torej, ne vem, če sedaj vidite. Prva os, lider os je pri drugi, druga je večja in tretja je za pet odstotkov večja. Zaželjeno je, da bi s temi odstotki nadaljevali in da se dvigne te kolektivne ukrepe. In kar zadeva srednjeročno in dolgoročno usmeritev, potem je treba povdariti skupno usmeritev in da potrebujemo nove finančne instrumente, evropski, evropske sklade. Vse to bi bilo v enem loncu, ki vse združuje. Torej, dokument o, tem, dokument o tem ni, ampak vemo, da bo prišlo do zmanjšanja sredstev. Gre pa tudi za kofinanciranje na nacionalni ravni. Tisti, ki se najbolj upirajo, pa pravijo, da je to potrebno. Premisliti moramo, v kolikšni meri bo to zmanjšalo evropsko dodatno vrednost. Sredstva bodo razdeljena, razdeljena na transverzalni in teritorijalni program. Na teritorijalni ravni bomo imeli razvojne cilje. Kakor pravi že razvojna teorija, Tukaj gre za ukrepe, za direktne cilje, učinkovitost, trajnostnost in seveda eh, obstaja med njimi napetost. In na to bi imeli splošno smeritev in denar, ki bi ga najprej horizontalno uporabili za obladovanje tveganja, o čemer je bilo že govora, torej varnost Eh, prehrane ali finančne, finančna varnost. To bi bilo horizontalno in na to imamo še varnostne mreže in na to teritorijalni vidik. Tukaj so tako imenovani pavšali, pavšalne vrednosti za stvari, ki jih je treba storiti. Torej, nekmetijske dejavnosti, tako rekoč, se tukaj plačuje. In drugo je področje, ki ga lahko označimo kot socijala ali okolje ali konkurenčnost. Mislim, da bi bilo bolje, da se to tako razdeli, da se, se cilji učinkovitost, da se cilje označi za učinkovitost, trajnost in tako naprej za kmetijstvo in za razvoj da je torej vse eno, ali pride iz kmetijskega sektorja ali iz podeželja. Vse to bi bilo skupaj v tem loncu. In česa ne smemo pozabiti, je poročilo iz 2008 za razvoj podeželja, ki je pokazalo, kako velike so razlike in diverzifikacija in pluraliteta. Kje je več socialnega kapitala? Kje je več zaposlenih? Tam je veliko več možnosti za diverzifikacijo. Kdor pa ima slabo, šipko kmetijstvo, kakor je naprimer na jugu Evrope ali v centralni ali v severni Evropi, to so države, ki imajo tudi probleme z eh, diverzifikacijo. In tukaj ni dodatnih prihodkov. In tako bi tukaj spodaj imeli podeželje plus. Tukaj vidimo, kako se potem razvija ta pogodbeni del, potem bi pa všalni zneski odpadli in sedaj smo torej pri zaključku. Dvoje bi izpostavil prvič predlogi kot odgovor na prvo vprašanje, kaj lahko podeželje naredi, da okrepi evropsko zgradbo. Potrebujemo odgovor na celotne izzive v Evropski uniji, kar zadeva razvoj. Vse skupaj mora biti povezano in sicer na, pod, v podeželskih področjih In ali je SKP upravična tudi po 2013? Jaz bi rekel ja, če se podeželje izjasni, da postane vzvod evropske zgradbe. Šele ruralna, strukturirana Evropa se bo lahko spopadala s temi problemi. Sedaj imamo novo Evropo, zelo raznovrstno Evropo in to lahko vključimo tudi v nove izzive za podeželje. Ali je sedaj to lesen, da imamo takšno politiko, ki jo bo tudi družba sprejela in cenila in ki bo ustrezala njenim pričakovanjem. Mislim, da to ni sen. In Toliko z moje strani. Hvala lepa. Donc, merci, uh, Najlepša hvala, gospod Eduardo Ramoš. Sedaj pa prehajamo kar k naslednjemu prispevku, kajti nekoliko že zamujamo. In če želimo še imeti določen čas za razpravo, moramo kar takoj prijeti k naslednjemu prispevku. To je gospod Valentan Zarnt, ki bo povedal kaj več o proračunskih vidikih novih plačil za skupno kmetijsko politiko in sicer glede na scenarij po letu 2013. Gospod Zand, izvolite, beseda je kar takoj vaša. Members of the parliament, ladies and gentlemen. Poslanci, poslanke, gospe in gospodje, mislim, da je prav, da smo najprej govorili o ciljih in pa instrumentih in pa še potem o proračunu. Sveda, težava za zadnjega govorca pa je, da je občinstvo že utrujeno. Ampak moje stališče bodo, bodo različna, drugačna kot pa od prejšnjih govorcev. Težava pri proračunu je, da imamo tukaj veliko različnih dejavnikov, o katerih ne vemo veliko. Včasih je težko predvidevati njihove značilnosti in pa medsebojno povezanost. Zaenkrat je bilo mogoče napovedati samo določene scenarije o tem, kako treba porabiti ta denar in na to navezati politične predloge. Sveda ste vi odgovorni za politično področje, moja vloga pa je, da zarišem glavna gonila proračuna SKP v prihodnosti. Tukaj vidite, o čem želim danes govoriti. Prvič, dostopnost financiranja. Najprej naj povem to, da ima finančna kriza vpliv tudi na proračun SKP. To bo spremenilo proračunsko politiko, pa tudi politiko financiranja splošno. Komisija pravi, da v letu 2009, proračunski primarkljaj 6,5 odstotka in pa 7,3 odstotka leta 2010 v EU. 20 držav članic se ne bo preganjalo zaradi kršitve pakta stabilnosti in rasti. Leta od 2008-2010 bodo deleži od 60 do 70 do 80 odstotkov. Država članica ima veliko težav pri javnem financiranju. Treba pa poštevati tudi staranje prebivalstva. Če bo gospodarska rast tako velika kot prej, pred krizo, in če bodo politike take kot sedaj, potem bo javni dolg v EU enak kot je BDP EU po letu 2013 in potem še večje. Torej težko je pričakovati, da bo proračun za EU še večji. Um, emisijske dražbe in pa carinske dejace bodo gotovo tukaj bolj zanimiva rešitev, kot pa prispevki držav članic v EU proračun. Ampak to mora biti del široke razprave, to mora biti dolgoročni projekt. V naslednji finančni perspektivi bi lahko bolj sprejeli takšen pristop. Potem pa je treba vprašati se, kakšen delež SKP bo dodeljen. Zadnji sklepi glede osnutka proračuna predvedeva, da se bo več namenilo za globalno Evropo, za podnebne spremembe in pa energetiko. Proračun pa zahteva, da naj bi se zmanjšal delež SKP-ja v celotnem proračunu Evropske unije. Številni tradicionalni zagovorniki velike SKP-ja so že napovedali rešitev, tako da bi povečali sofinanciranje na vse dele SKP. Države članice bodo morale torej ugotovile, um, da je večji SKP manj privlačen za njih. Države članice ki so imeli veliko korist od trenutnega, trenutnega ključa porazdelitve in so se govarjali za velik proračun, bodo sedaj utrpeli škodo nekatere druge države članice pa bodo gotovile, da je boljše zmanjšati proračun SKP. Zakaj? Zato, ker so pripričane, da so koristi večje tržne usmerjenosti SKP pomembne, takšna so naprimer Švedska in pa Združeno kraljestvo. Nekatere druge države, kot pri kohezijskih skladih za vzhodne države, Evropske države pa menijo ravno drugače. Torej, proračunska politika je pomembna za vsa področja, ne samo za kmetijsko politiko. Torej, pri SKP se bo treba sredotočiti na javne dobrine in tako bomo lažje upravičili večji delež za SKP v okviru celotnega proračuna. Torej, kakšne so prihodne potrebe po financiranju? Tukaj treba pomisliti na cilje ne pa toliko instrumente. Torej, poglejmo si glavne cilje, ki so pomembni v razpravi o SKP. Lahko se vprašamo o tem, koliko sredstev nameniti za SKP. Naprej, naprimer, tukaj se je veliko govorilo o prihodku za kmeta. To je treba vezati na prihodke gospodinstv, ne pa toliko na zaposljivost v kmetijstvu in pa na lasništvo zemlišč. nekatere revne kmetije zelo malo dobijo. Prav tako je treba poskrbiti, da socialne politike ne bo plačevala Evropska unija. Kaj pa zanesljivo skrbo s hrano v Evropski uniji? Zelo malo verjetno je, da bomo imeli pomankanje hrane v EU. Naša proizvodnja je vse skozi velika. Prav tako lahko kmetje uporabijo še več površin, um, uporabijo bolj intenzivno kmetijstvo in povečajo donos. Prav tako, jasno, ne bomo metali hrane stran. Prav tako mora Evropska unija proizvajati hrano, ki je na trgih visoke vrednosti. Programi za javne dobrine so taki, ki tudi izboljšujejo zanesljivost skrbo s hrano in pa gospodarjene z vodo, povečujejo um, biotsko raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst v kmetijstvu. Kaj pa javne dobrine? Tukaj so te dobrine dober argument. Treba je zagotoviti financiranje tam, kjer to povečuje dodano vrednost. EU proračun mora biti tak, da je namenjen javnim dobrinam. No, kako veliko financiranja potrebujemo za javne dobrine. To je težko oceniti. Treba je poštevati tudi to, kaj sploh pomeni koncept javnih dobrin za EU. Veliko koristi. Pri tem bodo uživale države članice, pritehnile pozitivne človeške vire in povečale turizem v državi. Pri tem pa je seveda koristna tudi udrežba kolektivnega financiranja Evropske unije. Nekateri ekonomisti bodo ta četrtek objavili ta poročila in naslednji četrtek bo tukaj s tem v zvezi tudi konferenca. Ko bomo opredelili koncept javnih dobrin, bo potrebno treba še opredeliti njihovo vrednost. Tukaj je veliko znanstvenih dokazov, ampak še niso popolnoma jasni. Nekatere študije pravijo, da bodo mm, ti koncepti javnih dobrin samo zelo približno zastavljeni. Dodaten element je tudi to, ali bo SKP bolj enakomerno pošteval kmetijstvo in pa gozdarstvo. Če se bo SKP usmeril k večji podpori za gozdove, potem se bodo finančne potrebe SKP povečale. potem pa treba poštevati tudi to, da je treba zmanjšati izpuste v kmetijstvu in pa boljše gospodariti zemljo. Trgovina z izpusti je pomembna. Če bomo tukaj pridobili več, potem potrebujemo manj subvencij. Prav tako je treba upoštevati tudi to, kako bo sposobna vlada zagotavljati ustrezno količino sredstev za javne dobrine. Ne vemo pa, koliko bodo morale vlade plačevati, da bodo dobile te javne dobrine, pa če tudi so primerne zma, um, zmožne zmanjšati druga plačila. Tržne cene, če bomo zmanjšali tarife, potem neposredno dohodkovna podpora, imič ciljnih podpornih ukrepov in pa upravni stroški v petistvu so lahko tukaj izboljšani. Prav tako pa je treba poštevati tudi sofinanciranje SKP, poleg ciljev. Za SKP je še dolga pot. Načela finančne solidarnosti, torej to pomeni, da EU popolnoma v 100 odstotkih financira prvi stebr, to pa bo težko ohraniti tudi v prihodnosti. Zakaj? Porazdelitev sredstev SKP je bolj naklonen nekaterim stavnim državam članicam in tukaj se lahko marsikdo vpraša, ali bi morali SKP uporabljati za porazdelitev bogatstva med državami in pa regijami v Evropski uniji. Evropska unija ima tukaj drugačne mehanizme, s katerimi lahko poskrbi za kohezivne politike. Načelo finančne solidarnosti je v nasprotju s siceršnim standardom sofinanciranja. Najmeni tukaj nekaj prednosti sofinanciranja. Država članice tako laže odgovorno uporabljajo ta sredstva za resnične potrebe. Tako lahko javnost največ pridobi. Prav tako lahko pričakujemo držav članic, da bodo bolj odgovorno upravljale sredstva, predvsem tako, če tudi same sodelujejo pri politiki. Prav tako so financirane omogoča EU, da lahko države članice v skladu z Evropsko agendo bolj ustrezno izoblikujejo svojo politiko. Torej, bilo primerno, da bi um, razširili sofinancirane na celotno SKP. Države članice se tukaj ne strinjajo zaključki iz razprave o proračunu pa omenjajo, da je potrebno večjo odgovornost za proračunsko politiko nameniti državam članicam. Idealno bi bilo, da dodatno razdelamo sofinancirane, tako da kar najbolje porabimo SKP proračun. Treba gotoviti, kakšni so posamezni programi, podpore. Treba je podpirati tiste programe, ki imajo čez nacionalno vrednost. Trenutno razlikovanje med tremi tipi programov v drugem stebru ni zadosti veljavljeno. Tudi razmer sofinanciranja, um, razmik sofinanciranja ni zadosti velik. integracija SKP v druge politike bo imela zelo velike proračunske posledice. To se potem prekriva tudi z razvojem podeželja in pa socialnimi pa kohezijskimi politikami. To še bolj zapleta ustrezno pa očakovito pregledno izkoriščene sredstvo. Nepravilno se osredotočiti samo na razvoj podeželja, če obenem upoštevamo tudi drugih območij, naprimer mestnih trenutna politika ni ustrezna, tukaj se povečuje pričakovanja kmetov, ti jih potem uporabljajo za napačne namene. Rešitev tukaj bi bila, da bi združili različne politike, ki so povezane za trajnostno uporabo zemlje, tako bi tudi premenovali politiko, tako bi odpravili ukrepe, ki se prekrivajo in te ukrepe razširili ne samo na podeželje, ampak tudi na druga območja. Tako bi lahko sledili to politiko z splošnimi evropskimi interesi. Tukaj komisija poziva k večjem, večji reformi proračuna EU. Finančne postavke bi morali omejiti tako, da bi ustrezno porazdelili že obstoječe politike in se tako bolje odzvali na vse posegajoče izzive na globalni ravni in pa EU ravni morda vam osnutki um, sklepov niso všeč, številni so proti njim, ampak mislim pa, da to vendarle odraža glavno mnenje EU, napravim, ne vem, poslovni skupnosti, naprimer, mislim, da je zato treba ta stališča resno imati. strategije za prehod, kakršna koli bo že končna oblika SKP, potrebujemo nekakšno prehodno obdobje, ki manjšemu SKP-ju, k bolj ciljno usmerjenemu SKP, SKP-ju. Tukaj bi morali um, linearno zmanjševati proračunske vire. Zato so primerni prehodni podporni ukrepi. To bi lahko navezali tudi na enotna plačila, tako da bi manj plačevali na posamezni hekt, um, hektar. Prav tako bi lahko manj plačevali za manj gospodinstv. Prav tako bi manj plačevali gospodinstv, gospodinstvom, ki se ne ukvarja samo s kmetijstvom. Če se gospodinstva ne ukvarjajo s kmetijstvom, ne bi dobila nobenega plačila. Tukaj želimo državam članicam omogočiti, da ustrezno opredelijo, kdaj so ta plačila potrebna in kdaj ne. Prav tako ne smemo izkrivljati notranjega trga. Treba je izpolniti glavni cilj bodoče politike SKP za vidika prehodnih politik. Moramo biti še bolj drzni, sedaj, ko dosegamo glavne končne cilje, in postati bolj fleksibilni, ko gre za prehodna plačila. ne vemo, kakšna je finančna razpoložljivost in pa dostopnost financiranja. Zato sedaj ne morem povedati, kakšen bo scenarij za proračun SKP. 5 milijard evrov ne bi bilo zadosti, da bi ohranili zagotavljanje evropskih javnih dobrin preko SKP. Dodatnih 20 milijard plus dodatna sredstva za trajnostno kmetijstvo in pa se razvoja podeželja bi bila potem zadosti. Torej bi vseh skupaj zagotovili več eh, evropskih sredstev, kot pa jih imamo sedaj. Z preusmerjanjem k javnim dobrinam bi pretvorili SKP v nekaj drugega. Obene pa ne bilo potrebno počakati, kakšna bo finančna razpoložljivost. 20 milijard za evropske javne dobrine bo omejenih na evropska zemlišča in to bo uskladilo tudi s politiko sofinanciranja. To je dobra politika za trajnostno uporabo zemlišč in na tak način bi lahko lažje pridobili podporo za tako politiko tudi pri širših pogajanjih. Tako bi tudi preprečili težave za kmete. Proračun SKP bi potem počasi zmaševali se bi zmanjševali tudi prehodna plačila. Bi pa povečevali druga plačila. Hvala lepa za vašo pozornost. Bene, grazie. Dobro, najlepša hvala. Valentan Zanard, hvala lepa. Eduardo Ramoš, sedaj smo zaključili s predstavitvami naših strokovnjakov in začenjamo z razpravo. Imam seznam tistih, ki ste prosili za besedo.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 da bi bilo vendarle pomembno. Da novo skupno kmetijsko politiko opremimo z dobro filozofijo, z jasnimi prioritetami. V času, ki nam je še na voljo, moramo najprej razpravljati ne o tehničnih podrobnostih, ampak o vrednotah, ki bi jih naj uresničili s pomočjo SKP-ja. Trenutno imamo kmetijsko politiko, pri kateri je v središču dobičkonosnost. Gre torej le za to, katero podjetje je najbolj dobičkonosno, katero prinaša največ dobička. Mislim pa, da bi morali oblikovati skupno poli kmetijsko politiko, pri kateri bi bil v središču človek. Na ta način bi lahko podeželskim območjem zagotovili ustrezne življenske pogoje. Pogoje, ki so vredni človeka. Zagotovili bi jim lahko ustrezen kmetijski dohodek. Na ta način pa bi zagotovili tudi proizvodnjo zdravih živilskih izdelkov, ohranili pa bi tudi kmetijstvo. Vsi vemo, da imamo opraviti z kmetijskim biznisom, z elito, ki je v središču skupne kmetijske politike. Po mojem mnenju bi morale kmetije same biti v središču ljudje, ki živijo na teh kmetijah in to mora biti naša prioriteta. Pa še eno. Številni govorci so govorili tudi o podnebnih spremembah. Govorili so o tem, da je potrebno spremeniti celoten postopek. Meni se to zdi precej preprosta tema. Oprostite, če sem pri tem povsem jasna, ampak ne potrebujemo tovornjakov, da bi živila vozili z enega konca sveta na drugega. Ali pa recimo letal. V lasni vasi lahko kupim mleko, ki ga potrebujem, pa tudi zelenjavo, meso. Torej, res ne potrebujem živil z drugega konca sveta. Še posebej, če ta prevoz škoduje okolju potrebujemo lokalne izdelke, lokalno proizvodnjo. To je najboljši pot, to je najboljša pot za boj proti podnebnim spremembam. Na ta način lahko najboljše zaščitimo okolje. Tretja točka. Situacija v novih državah članicah je nezakonita in je tudi moralno ne moremo upravičiti. Madžarska je morala se je morala stotstotno prilagoditi pri pristopu k Evropski uniji. Kot očkodnino pa je dobila samo del pomoči, ki bi si jo zaslužila. Kar je dejal gospod minister, mi daje upanje. Vendar pa leta 2011 morda še ne bomo tako daleč, da bi lahko pričakovali pravi preobrat. Naše zemlje ne smemo preoblikovati v neke vrste kolonije.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 Hvala lepa, gospod predsednik. Lizbonska pogodba bo stopila v veljavo k malu in zadala bo nove odgovornosti Evropskemu parlamentu, pa tudi temu odboru, ki je odgovoren za kmetijstvo. Razprava, ki se danes začenja, razprava o skupni kmetijski politiki, je samo začetek zelo težavne poti, ki je pred nami. Naj omenim samo nekaj številk. Kmetovalci trenutno vlagajo 70 odstotkov več sredstev kot jih prejemajo iz naslova skupne kmetijske politike. Mislim, da to ni pravično, zato je eden izmed najpomembnejših ciljev skupne kmetijske politike vprašanje, kako zagotoviti praktično enakopravnost, pravičnost v plačilih za posamezne države članice poskrbeti moramo za enakopravnost, za pravično konkurenco. Tako da bodo kmetovalci lahko delovali v pravičnih pogojih. Vse, kar je povezano z javnimi dobrinami, z eh, dobrim počutjem živali in tako naprej, vse to je potrebno upoštevati na evropski ravni. Tako da bodo standardi v vseh 27 državah članicah podobni. Na ta način bomo pripravljeni na novo kmetijstvo, ki se sedaj razvija v Evropi. Še nekaj besed o načinu za identifikacijo posameznih plačil. Mislim, da kriteriji ne morejo temeljiti na zgodovinskih številkah, na zgodovinskih faktorjih. Potrebno je upoštevati sedanjo situacijo. Razmisliti moramo o načinu, kako določiti takšne kriterije. Kaj te trenutno? Niti kriterije enega hektarja ni pravičen. Razvoj podeželja. Mislim, da je potrebno upoštevati oba stebra, prvega in drugega, vendar pa je potrebno najti pravo ravnotežje med obema. Na ta način bomo lahko zagotovili ustrezne pogoje za tiste, ki proizvajajo hrano in tiste, eh, ki so potrošniki. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi povečali podporo za razvoj podeželja na račun enotnih plačil. Če bomo ohranili mehanizem modulacije, potem bi bilo pravično, da bi sredstva, ki bi ostala iz scheme enotnega plačila, porazdelili znotraj Evropske unije, tako da bi zapolnili vrzeli v proizvodni verigi. Na ta način bi se izognili situaciji, v kateri bi nekatere države imele visok tehnološki razvoj in bi proizvajale veliko živil. Na drugi strani pa bi imeli države, ki ne bi bile konkurenčne z temi državami, pa vseeno te države prejemajo podporo že kar nekaj časa. Če se boste držali časa, boste lahko vsi dobili besedo. Heranz Garcia. Sí, gracias, presidente. Eh, yo, mm, la verdad es que con lo... Najlepša hvala. Ta dokument, ki obstaja in ki ne obstaja in ki naj bi bil v košu, Nekaj podobnega se je pred kratkim zgodilo tudi tukaj pri nas. Naenkrat se je pojavil nek dokument in sicer tik pred znanstvenim pregledom. Komisarka je dejala, da ta dokument sploh ne obstaja, potem je prišel v javnost in skoraj do 100 odstotno je vseboval to, kar je bilo potem predloženo tudi strani komisije. Torej, je v tem dokumentu vendarle nekaj resnice. Številni pravijo najprej cilji, šele potem proračun. Strokovnjakom, ki so prišli k nam, moram povedati naslednja. Pri, nasled, pri prejšnji perspektivi smo najprej govorili o ciljih in potem o proračunu in to je vodilo k modulaciji. Tisočletne oziroma razvojne cilje tisočletje lahko razvijamo, kakor želimo, ampak potem predsedniki vlad in držav rečejo nič cela devet odstotkov in potem na voljo nimamo dovolj sredstev in ne moremo izvajati evropske politike. Potem moramo razmišljati o tem, kako jo bomo vseeno izpeljali in tako pridemo do modulacije. Torej bi bilo boljše, če bi najprej imeli denar in ga potem razdelili. Nasprotnem primeru vlečemo za nos tako državljane, kakor tudi kmetovalce. sama bi rada govorila tudi o oskrbi z živili. Ali menite, da moramo sami proizvajati živila skupnosti ali pa zadostuje, če jih uvažamo? Morda lastne proizvodnje sploh ne potrebujemo. Če bi recimo uvažali žitarice, kaj bi to pomenilo za ceno žitaric? In pa STO, o tem smo danes zelo malo govorili, vendar pa je potrebno povedati, da mora Evropska unija nadoknaditi za ostanek. Povedati moramo, kaj počnemo v Evropski uniji. Tega komisija še ni storila. Imamo pa zunanje organizacije, ki predlagajo svoje lastne verzije naše skupne kmetijske politike. Torej, če ne bomo sami poskrbeli za svojo različico, potem bo to vodilo zgolj v dobiček za nekatere. Potem pa skupna kmetijska politika mora zagotavljati varnost, ne sme predstavljati tveganja, ampak ali je zared upravičeno to, kar prijemajo kmetovalci? Ja, zagotavljajo nam eh, zadostno količino živil, skrbijo za dobro počutje živali, imajo odgovornost do okolja in to, mora biti jasno. Torej, ne smemo postavljati pod vprašaj pomoči za uh, kmetovalce. Če nimamo prostega trga, če so zahteve do lastnih kmetovalcev veliko više od zahtev do kmetovalcev, ki prihajajo izven Evropske unije, potem je zelo pomembno, da upoštevamo tudi, da so zaradi tega naši proizvajalci manj konkurenčni kajti v tujini pač ni tako, da bi morali kmetovalci spoštovati iste okoljske standarde. Tudi nimajo istega nadzora kot znotraj Evropske unije. In dokler situacija ne bo izenačena, ne moremo reči, da bo skupna kmetijska politika brez neposrednih plačil delovala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predsedujočemu Evropskega sveta za kmetijstvo gospodu Erlansonu, kajti zapustiti nas mora. Eskil. Tack Paolo för ord. Hvala lepa, Paolo, da si mi dal besedo. Reči moram, da sem res tako zelo vesel, da sem danes lahko sodeležil te diskusije in da ste me povabili. Zelo sem vesel, ko vidim, da je tukaj velja splošno prepričanje o tem, da potrebujemo dobro in boljšo kmetijsko politiko. In da je toliko mnen o tem, da se lahko kmetijska politika še naprej bolje razvije in da nova delovna mesta v Evropi in to ravno v, na podeželju, kjer moramo ustvarjati nova delovna mesta in da je to možno. Mnogi razpravljalci so dejali, da je potrebno dati na voljo več denarja za delo v korist splošnega, dobrega. To je, da bo da okolpačevalci plačujejo za za stvari, ki jih ne moremo izenačiti z podporami za živila. Torej, najprej bi rad poskusil poenostaviti stvari. Ali bomo dobili, ali bomo sprejeti, kar zadeva skupno kmetijsko politiko, ki stane toliko denarja, potem mora biti tako enostavno, da bo naš davčni plačevalec to razumel tako enostavna mora biti, da bo tudi evropski kmetovalec razumev, zakaj gre. Saj s tem prizadenem kmete po celi Evropi, ki nimajo pojma o tej politiki, ki je ne razumejo. Torej, da bi bila naša kmetijska politika sprejeta, moramo o tem prepričati, prepričati tako kmete, kako tudi druge državljane, da je pravilna. Evropski kmetovalci imajo zagotovo tudi možnost, da nam pomaga, da bi nam pomagali naprimer s tem, da pridelujejo tudi nove vire energije. Mi v Evropi vemo, da moramo vedno bolj gledati v prihodnost, v kateri bomo dobili energijo brez fosilnih virov energij. To vedno znova povdarjamo na švedskem. Želel bi si še eno razpravo v zvezi s kontingenti. Na mnogih področjih smo imeli kontingente in še vedno jih imamo. Kar pa je sedaj pokazala kriza v mlečnem sektorju, pa ugotavljamo, da evropskim kreditovalcem ta diskusija sploh ni koristila. To se pravi, da je treba te stvari veliko bolj temeljito premisliti v prihodnosti. Razen tega pa seveda moramo pojasniti, kam teče denar, kam se zliva. In v tej zvezi moramo poštivati tudi dejstvo, da cene živil prizadenejo vse potrošnike in zadevajo vse potrošnike in da so veliko bolj narasle kot pa prihodki kmetovalcev. Kajti, zakaj se to dogaja? Zaradi nelojalne konkurence ali zaradi drugih napak v sistemu? Tu moramo res temeljito pogledati v imenu interesov vseh potrošnikov, namreč kam se zlivajo ta sredstva. In za zaključek, bi rad omenil še nekaj, kar do sedaj še ni nihče omenil. Greva, gre za oskrbo, preventivno oskrbo s, s tem, o čem mer moramo tako in tako diskutirati, namreč oskrba s proteini. Vprašati se moramo ali potrebujemo gensko manipulirano žito ali ne. In to vprašanje moramo rešiti tudi v korist naše kmetijske politike. To se pravi, še enkrat bi se prisrčno zahvalil za vabilo in da ste povedali svoje mnenja. Najlepša hvala, Eskil. Nadaljevali bomo z razpravo. Poslavljamo se seveda od Eskila. Le Foll pa je želel besedo. Ja, bo. Hvala lepa, predsednik. Torej, sedaj govorimo med nami, tako rekoč. Veliko je bilo že rečenega, sedaj je že pozna ura. Pa, ampak dve, red, dve stvari bi povdaril. Prvič. Mislim, da že moramo govoriti o evropskem proračunu, ne samo o kmetijskem proračunu kmetijski proračun bo zagotovo prepravljen strani tisti, ki ga hočejo znižati. Mislim pa, da moramo govoriti tudi o evropskem proračunu. Različne države seveda imajo različna mnenja, glede tega nisem optimističen, ampak če si vzajemno prisluhnemo, si lahko postavimo vprašanje, kam hočemo veliko krat želi, eh, govorimo o proračunu, preden govorimo o ciljih, kakšne cilje pa sploh imamo. Tu imar, moramo začeti in to je tema tudi kmetijskega odbora. Govorili smo o živilih, o prehrani. Gospa Fišebel je dejala, da ena milijarda ljudi strada, 18 milijonov evropejcev je med njimi, tega ne smemo pozabiti. 18 milijonov evropejcev je podhranjenih. Torej, to je centralna tema. Okolje, seveda o tem vsi govorijo, zato smo iznašli tretji stevr za podnebne spremembe. Ampak to je velika naloga ne samo za Evropo, ampak tudi za svet. Zato moramo se loti tudi rešitve gospodarstva, socialna vprašanja. Vsem zato, da da je kmetijski sektor seveda konkurenčen, ampak to ne sme biti edini kriterij za oceno učinkovitosti kmetijstva. Obstaja tudi socialni kriterij za poslovanje in raznovrstnost kmetijstva v Franciji, v Evropi. Eh, različne vrste šunke, sirov in tako naprej. Torej, ta razprava se mora vrteti okoli konkurenčnosti, okoli učinkovitosti na področju ekologije in sociale. Torej, to kmetijsko gospodarstvo mora reševati uh, vprašanje glede prehrane in okolja, reagirati mora na okoljske probleme in odgovoriti na pravo vprašanje kakšno sliko želimo dati o evropskem teritoriju. Potem pa še dve tehnični pripombi. Na mesto prvem ali drugem stebru, torej kaj bom naredil s težiščem 1-2, ali potrebujem kmetijsko politiko ali politiko podeželja. Ne, potrebujemo kmetijsko in okoljsko politiko in povezano politiko, ki bodo vse imele te tri cilje. Kakor je dejal prvi govornik, kmetijska politika mora biti prehod, mora zagotoviti prehod Evrope v kmetijstvo, ki bo reševalo vprašanja živila, živil, prehrane in okolja in sociale. če imamo torej cilje si moramo tudi zagotoviti cilje zato potrebujemo tudi sredstva za socialo za okolje in to potrebujemo v prihodnosti. Najlepša hvala Stefan za ta strasten prispevek. Gre za zadeve, s katerimi se strinjam. Pogovarjamo se med seboj, ampak naš naslovnik so tisti, ki so odgovorni za te teme.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 SKP mora biti prav tako tudi bolj pravična. No, vendar, moram reči, da ne podpiram tega, da samo delimo denar kar tako. Kmetijstvo predstavlja 43 odstotkov proračuna EU in ni cela 43 odstotka celotnega eh, BDP EU. No, prenem, ali je to veliko ali ni veliko. Ali bo do leta 2015 to predstavlja 45-46 odstotkov proračuna EU ali kako. Poglejmo si prihodke kmetov. Kmetje zaslužijo manj kot pa drugi delavci v drugih sektorjih. to lahko primerjamo naprimer z oskrbo s plinom. In če to pogledamo z tega stiliča, potem vidimo, da bo ta zanesljiva oskrba s hrano v prihodnosti zelo pomembna. Bančna kriza nam je jasno pokazala to, da trg ne more regulirati samega sebe. Kmetje ne živijo v stabilnem okolju, predvsem sredi vremena, zaradi okolja, zaradi podnebnih sprememb. Torej, trg ne zagotavlja stabilnosti za kmete. Koliko nas bodo stale, naprimer, podnebne spremembe? Koliko nas bo stala finančna kriza? Zneski za kmetijski EU proračun so majhni, če jih primerjamo s temi številkami. koliko CO2 -ja kmetijstvo usrka, glede na to, koliko ga oddaja. Tudi to je pomembno vprašanje. Enako velja tudi za gospodarjenje z vodo. Kmetijstvo v bistvu prispeva k bolj racionalnemu gospodarjenju z vodo, vsaj do določene mere. Kaj torej želimo podpirati? Varstvo okolja, proizvodnjo v kmetijstvu, zanesljivo skrbo s hrano, našo podporo je treba ustrezno usmeriti. Ampak kako to potem tudi ustrezno nadzorovati? Kako analizirati splošno korist, ki jo prinaša kmetijstvo? Če si pogledate SKP in pa pogajanja v Svetovne trgovinske organizacije, potem mislim, da nujno potrebujemo globalni pristop k kmetijskim vprašanjem. Sedaj pa kohezijska politika in pa SKP. Tukaj namenim razvoj podeželja. Razvoj podeželja in pa kmetijstvo nista eno in isto. Strinjam se, da potrebujemo zelo močno kmetijsko politiko, tudi komisarka je povedala ravno to bi pa povedal še nekaj v imenu novih držav članic EU. Tukaj imamo včasih zelo specifično vrsto kmetijstva. Tega ne smemo pozabiti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa McGuinness. Še 6-7 se vas je prijavilo k besedi, torej prosim, če ste lahko kratki. Be Ja, hvala lepa. Bom kratka. Predsednik, upam, da se bomo v prihodnosti še pogovarjali o tem vprašanju. Kot prvo, v teh razpravah je proračun zelo pomemben. Obžalujem, ampak vseeno je to um, nek slon v sobi, o katerem nišče ne želi govoriti. Ta dokument je bil narejen tako, da bi postavili določene pogoje za nas kot politike. Na koncu objavljen dokument ne bo tako zelo skrajen, ekstremen, kot pa sedaj neuradni dokument. Morda se bomo zato nekoliko manj jezno odzvali na ta dokument. Zakaj to torej počnejo? Zato sedaj dajo v nekaj zelo, zelo hudega in potem stvar nekoliko omilijo. Pa še tole. Predstavitve so bile koristne, včasih zelo akademske, ampak tudi zelo praktičnimi dejavniki. Ne sprejemam kritik SKP v tej dvorani ta odbor, pa naj bi vse to spremljal kot neko Biblijo. Treba jasno povedati, javnost ni tako zelo kritična do SKP, kot slišimo včasih v medijih. Ne smemo razviti politike na podlagi nekega zadnjega medijskega poročila, naprimer o plačilih v SKP ali pa v zvezi z nekimi televizijskimi programi o tem vprašanju sama sem bila novinarka in sedaj sem političarka. Torej, razumem obe plati. Zelo nevarno bi bilo, če bi naše politike usmerila medijska politika. Mislim, da javnost dobro razume kmetijsko politiko, prav tako jo podpirajo, prav tako razumejo to, kaj pomeni neuspeh na trgu, kot eh, bivša novinarka rada citiram dejanske besede. Namreč, družba meni, da so storitve zelo pomembne. Bi pa dodala, družba ne določi velike cene za takšne storitve. In mi politiki moramo take storitve ustrezno cenovno ovrednotiti. In to moramo sedaj storiti. Torej, zanesljiva oskrba s hrano je zelo pomembna. Eh, v zadnjem mandatu sem eh, o tem pripravila poročilo. Schema enotnih plačil je dober način, kako neposredno plačilo podpreti kmeta. S tem imam vprašanje in pa pripombo. Nekateri bodo v prihodnih reformah kaznovani zato, ker bi popolnoma razvezali plačila in imamo vprašanje, ali bi bilo možno nekako osvežiti referenčna obdobja. O tem se govori tudi na terenu. Torej, zanima me, ali bi bilo to možno, torej osvežiti ta referenčna obdobja. To je zaenkrat vse, gospod predsednik, ker vem, da bi radi govorili tudi drugi, ampak mislim, da se bomo prihodnosti še govorili o tem eh, vprašanju in hvala lepa sem za predstavitve.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 lahko samo nekako pozajmo tisto, kar smo slišali danes popovdne. Upam, da, pa, da bomo v prihodnosti imeli še možnost, da nadaljujemo z današnjo razpravo. Komisarka je na začetku povedala dvoje. Pametno je povedala. Treba je zagovarjati močno kmetijsko politiko, obenem pa moramo uvesti tudi spremembe. To je pametno rečeno, kajti tukaj se vendale lahko pojavijo težave. Torej, problem se lahko pojavijo pri tem, kakšne spremembe potrebujemo. Govorila je o dodane vrednosti kmetijstva, o pomenu kmetijstva in pa okolja, ohranjenju delovnih mest, to, da ljudje še vedno ostajajo na podeželju in tako dalje. Vse te stvari je treba poštevati, ko poskušamo ugotoviti, kakšne spremembe potrebujemo in kakšne politike bomo uresničevali. In zato bi se sedaj navezala na dve konkretni točki. Najprej enotna plačila. Tukaj smo slišali veliko o tej temi. Predsedujoči svetu je omenil, kako ta plačila vplivajo na posamezne države. Nekateri so govorili potem o težavah v zvezi z enotnimi plačili. No, kakorkoli že, stvar bo treba gotovo spremeniti, ampak ne smemo si um, gledati samo negativnih vidikov enotnega plačila, ampak tudi pozitivne plati. Mislim, da se vsi zavedamo tega, da veliko proizvajalcev, kmetov in pa rejcev v EU lahko še vedno deluje ravno zaradi enotnih plačil. Pogosto so mi ali pa nam dejali naslednje. Ravno zaradi podpore, ki sem jo prejel, še vedno lahko kmetujem. Drugače bi moral, ne vem, zapreti kmetijo in oditi v mesto. Torej treba omeniti tako pozitivne kot negativne vidike in poskrbiti za neko ravnoteže med njimi. Pa še tole. Tekom popodneva smo slišali o tem, da morajo evropski državljani ustrezno razumeti kmetijsko politiko. V naših državljanih se govori tudi o davkoplačevalci, davkoplačevalci seveda želijo vedeti, kaj se dokaja z njihovim denarjem, s tem se strinjam. Ampak treba je upoštevati državljana kot potrošnika tudi tako. Torej, treba je razložiti potrošnikom, kaj počnemo s proračunom SKPU EU. Treba jim je pojasniti, zakaj naprimer Naprimer, potrošnik plačuje dvakrat višjo ceno za mleko ali pa meso, kot pa pred nekaj leti. Kmetje pa dobijo enako denarja za proizvodno. To je zelo zapleteno vprašanje. Tukaj je več plasti tega vprašanja in treba se zavedati odgovornosti, ki jo imamo. Tukaj govorimo o prihodnosti kmetijstva v Evropski uniji. Upam, da bomo v času, ki jih imamo na voljo, lahko pogledali, kaj storiti. Ne vem, prej smo govorili o teh obstoječih, neobstoječih dokumentih, ne vem, na računalniku, v košu, ne vem, kje še vse. Takšne dokumente lahko uporabljamo kot podlago za razpravo, ampak vseeno pa moramo to vedno vezati tudi na realnost. Naša odgovornost je, da skupaj izoblikujemo prihodnost tisoče kmetov v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Garcia Perez. Naslednji govornik, prosim. La codécision qui va s'appliquer dans le domaine. Ja, hvala, gospod predsednik. Lepo, da bomo tukaj imeli tudi vlogo v postopku soodločanja, tako bomo lahko prispevali k odločanju. Bi se pa navezal na nekaj um, predstavitev in pa predstavnika svojih idej. Prvič, Mislim, da nismo učinkoviti, če gledamo samo en cilj. Ne, treba je pogledati več različnih ciljev. Potrebno je zgraditi politiko za skupno proizvodno hrane Evropske unije. Ne smemo izgledati, kot da zagovarjamo samo majhno skupino ljudi. Ne, želimo zagovarjati celotno proizvodno hrane. To je nujno nasplošno. Prav tako pa so evropska živila zelo kakovostna, tukaj dobra sledljivost, skratka, ta živila imajo veliko koristi. Vse skupaj treba gledati globalno. Ne smemo gledati vsega samo z vidika hrane in pa okolja. Kmetijstvo je seveda povezano z okoljem, ampak tudi z drugimi stvarmi. Drugič, veliko smo govorili o prvem in drugem stebru. Slišal sem, kaj je povedal gospod Lefo. Treba je povedati, zakaj imamo v Evropi SKP, tudi s gospodom Šetijem se strinjam, naprimer. Potrebujemo evropsko politiko pri tem. Ampak, to politiko moramo eh, primerjati tudi z drugimi politikami, ne samo evropsko. SKP pravite je draga, ampak gledajte, tukaj imamo različne nacionalne proračune za posamezno področje, tukaj pri nas pa smo proračune združili na ravni EU. To je za evropske potrošnike dobro. To nam je zanima. Najprej, kakšna pravila imamo za evropske potrošnike. Zaščito naših potrošnikov. Želimo zaščititi potrošnike. Pravila za varstvo potrošnikov morajo biti ovira za to, da v EU prihajajo proizvodi, ki ne izpolnjujo standardov. Tu ne gre za kakšen protekcionizem. Glede, naprimer, če sem britanski kmet, mi mora nekdo razložiti, kaj potrebujejo potrošniki. To moramo razločiti tudi vsem drugim ljudem. Treba povedati, kakšne so norme. SKP je treba ustrezno izvajati, tako v času krize, kot tudi v običajnih časih. Treba je tudi razlikovati med finančnimi sredstvi za zaščito potrošnikov In pa drugi mehanizmi. Ja, časa zmakuje, zato bom malce skrajšal. Naprimer, omenil bi še pogajna v Svetovni trgovinski organizaciji, tukaj bi bil rad eh, zelo neposreden. Imeli smo številna srečanja, imeli smo poročila, zelo zanimivo poročilo iz septembra, naprimer, poročilo o duhinjem krogu pogajanja, prav tako smo slišali številna razmišljanja. Torej, kako zmanjšati učinke duhnega kruha pogajanj, pravi nekateri. Kako omejiti negativne učinke dogovora. Po eni strani seveda liberalizacija ni rešitev za vse. To je res. Ampak gledajte, vseeno je potrebno tudi pogledati, kako bomo um, delovali kot EU v teh pogajanjih. Najlepša hvala z osebo ve in potem še tri prispevke. Oui, je, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Euh, je suis très heureux d'entendre. Euh... Ja, voilà. Zelo vesel sem, ko sem slišal kolege. Tega kolega že dolgo poznam, že z leta 1989. Morda se bomo srečali tudi v Ženevi na koncu tega meseca. Seveda treba je pogledati, kakšna je legitimnost SKP. Trenutno SKP ni legitimna, ampak je nepravična, ko gre za porazdelitev pomoči. 80 odstotkov vseh najrevnejših kmetov ne dobi za dosti pomoči. Tukaj imamo celotno območje, kjer je veliko težav z onesnaženostjo vode. Naprimer, eh, situacija se je celo poslabšala. Ekonomsko gledano je to res absurdno. Danes smo v čudni situaciji. Cena kmetijskih proizvodov ni skladna z realnostjo. Pravno ben evropski kmet ne zmore proizvajati po tržnih cenah in te cene nam bodo potem kar usirili in noben kmet ne bo mogel prozvati po teh tržnih cenah. Potrebujemo legitimnost skupne kmetijske politike. Tukaj se treba pogledati najbolj ključne temeljne točke. Torej zanesljivo so skrbe s hrano, seveda se moramo prehranevati, to velja tudi za druge svetovne države potem kakovost eh, kmetijskih proizvodov, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in pa delovna mesta. Tudi delovna mesta so zelo pomembna. To je ključno. Ne vem, recimo, lahko bi ne vem, za 30 odstotkov povečali um, zaposlitve v ekološkem kmetijstvu. Treba je opustiti logiko iz leta 1992 takratna SKP bila namenjena temu, da smo zadovoljili tiste, ki so delovali na ravni industrijskega kmetijstva. To ni smiselno, tako uničujemo okolje ter proizvodno v Evropi. Danes moramo iznati nove mehanizme, nova rodja. Potrebujemo mehanizme, ki bodo zadostili vsem potrebnim ciljem. Tukaj imamo glavne, tri glavne cilje. Kot prvo, ločitev proizvodne od plačil. Ta ločitev plačil ni bila bolj učinkovita kot pa prejšnja politika tukaj to ne povečuje politične in drugačne učinkovitosti. Prav tako je treba na novo iznajti mehanizme za obravnavane proizvodne. Naprimer, mlečne kvote so tukaj že en primer. Treba je ustrezno določiti cene, to je bilo rečeno v zvezi z mlekom, prav tako moramo določiti cene, glede na napovedano proizvodno v posamezni regiji. Pri tem je treba upoštevati tudi eh, značilnosti območij z omenjenimi možnostmi. Tega nikoli nismo ustrezno storili. Tretjič, treba je podpreti proizvodno, ki je prijazno okolju. Obenem pa moramo zmanjšati nekatere industrijske tipe proizvodne. Ne moremo še naprej podpirati industrijske kmetijske proizvodne, kot sedaj. Obene, primer, 20 um, milijonov ton soje uvažamo iz Južne Amerike. To ni dobro za evropske potrošnike, niti za kmete. Če želimo to spremeniti, potem moramo spremeniti našo skupno kmetijsko politiko. Hvala, Žuze. Še dva prispevka. Ja, vielen Dank, Herr, äh, Herr Vorsitzender. Äh, vier kurze Anmerkungen. Gospod Jar. Zum ersten zum. Äh, Štiri pripombe imam, kar zadeva ta neuradni dokument v vojski BDA-li, da je prišlo do sovražnikovega ognja. Torej, to mi je še enkrat pokazalo, da bi morali z levim očesom vedno gledati tudi na proračun, da lahko medtem, ko mi delamo nekaj, nekdo izmakne denar. Potem SKP, naša skupna kmetijska politika še ni na koncu svojih razvojnih potencijalov. Kolega Des je to že omenil na začetku. Eh, lahko preskrbujemo 500 milijonov prebivalcev, imamo eh, zdravo kmetijstvo in kakor je bilo rečeno, eh, od ene reforme do druge reforme je prišlo do zmanjševanja sredstev. Tako lahko nadaljujemo. Tretjič, ločene premije. Zelo me jezi, da vtiske nastav v javnosti, da tukaj dobi kmet denar za nekaj, kar ne naredi. To ni res. Gre za naskrižno skladnost in javnosti nismo znali pokazati, da mora kmet za svojo podporo tudi eh, ponuditi proti uslugo. Tako smo to povezali z pogoji. Tukaj je še veliko potencijala da se to bolje razloži. In znanstveniki so dejali, da si lahko predstavljajo politiko, ki bi zadoščala 5 milijard evrov, potem pa je treba reči, da bi moralo to zagotoviti prehrano prejevalcev Evropske unije. Četrtič. Drugi stebr. ima tudi veliko slabost povezano s kofinanciranjem. Namreč gre za prenagljene obsodbe. Drugi stebr, kofinanciranje, je odvisno tudi od tega, ali imajo članice denar. Če ne bomo pazili, bo ta drugi stebr povzročil novo nepravičnost, da bodo lahko ga uporabljale samo tiste države, ki imajo ustrezna sredstva. To moramo poštivati. Hvala. Grazie, Peter. Najlepša hvala, gospod Dorfman. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se, da smo danes tukaj imeli to razpravo. Mislim, da smo šele na začetku poti in da si moramo pravzaprav zastaviti vprašanje, ali zares potrebujemo temeljito reformo skupne kmetijske politike. Sedaj smo v teku desetletja izvedli eh, tri reforme. Eh, od, najprej reformo 2000, potem zdravstveni pregled eh, in sedaj še zadnjo reformo. Sedaj si moramo zastaviti vprašanje.